Okay, everybody, could we start? Prosim vse, da se usedete na svoje mesta. Lahko to tudi glasneje povem. Lahko začnemo. Lahko prosim zasedete svoja mesta. Mislim, da z vsemi temi kamerami ne moremo začeti zaslišanja. Poslance prosim, da zasedejo svoja mesta. Zamujemo 10 do 15 minut, zato bomo današnjo, današnje zaslišanje tudi podaljšali. 10 do 15 minut. Zato, ker naš odbor pač ne sme biti prikrajšan. Najprej bi rada izrekla dobrodošlico kandidatu za eh, komisarja Joaquinu Almuni, ki ga zelo dobro poznamo. Kandidati so že dobili vprašalnik z vprašanji, na katerega je komisar že vnaprej odgovoril. Tega smo razdelili tudi poslancem. Kriteriji za evalvacijo so takšni, da bomo, naj, bomo ocenili kandidata glede njegovih splošnih kompetenc, znanja, znanje o delovnem področju in tudi glede na njihove komunikacijske sposobnosti. Vam, vas lahko prosim, da ste malce tiši, da bodo vsi slišali, zakaj gre. Zaslišanje bo potekalo v znanem formatu, to pomeni, da bo komis kandidat za komisarja dobil čas za uvodno izjavo 10 minut. Potem bomo imeli čas za vprašanja poslancev. Politične skupine se bodo izmenjavale. Prvi sklop vprašanj bodo zastavili poslanci iz odbora Ekon. Potem bomo imeli dva vprašanja poslancev iz odbora za transport To smo storili zaradi tega, da vam ne bo treba ostati tukaj tri ure do konca. Potem bomo šli zoper na sklop vprašanj poslancev iz odbora Ekon. Naj vas opozorim, da je omejitev časa za vprašanje eno minuto. Kandidat za komisarja bo dobil dve minuti za odgovor. Ne bomo dovolili več vprašanj naenkrat, potem bomo imeli možnost za dodatno vprašanje in to je dopolnimo, dopolnimo vprašanje ali odgovor, ne pa da načnemo novo temo, zato ker bo eh, komisar imel samo eno minuto časa za odgovor na dodatno vprašanje. Prosim vas tudi, da ne govorite prehitro. Preden damo besedo kandidatu za komisarja, bi rada povedala še naslednje. Gospod Almunija, naš odbor ceni vaš namen, da delate odprto v sodelovanju z našim odborom. Povdarjamo, kako zelo pomembno je, da nam pošiljate zakonodajne, predzakonodajne in nezakonodajne dokumente v zgodnih fazah Evropskemu parlamentu, tudi v obliki osnutka, zato da bomo imeli dovolj časa za sprejemanje odločitev. to se tiče tistega, za kar vemo in pa tudi tistega, za kar ne vemo in še nismo obveščeni, zato računamo na vas, da nas boste o tem obveščali. Med finančno krizo so bili zato odgovorni komisari za finance, za trg, za konkurenco, za gospodarske zadeve. Z njimi smo tesno sodelovali in upamo, da bo tako tudi naprej. Naš odbor je pristojen za vsa ta področja in upamo, da bomo še naprej lahko tesno sodelovali na tem področju. Zato vas prosimo, da vključite delo našega odbora na to področje. V vaših pisnih odgovorih ste omenili, omenili da je sistem dela v dvoru na področju konkurence zelo krepak, zato da je sistem sprejemanja odločitev bolj učinkovit. Sistem pa je včasih tudi nepregleden in včasih je težko zagotoviti, da bomo dobili janstva v začetnih fazah. Tako so ugotovili poslanci, ko so se poglobili v te zadeve in ta vprašanja. Radi bi videli, da razumete, da je to področje prednostnega, nami, eh, prednostnega pomena in zato vas prosim, da mogoče v vašem zaključnem govoru odgovorite na te pripombe, ki sem jih omenila. Sedaj vam pa predajam besedo, gospod Almonija, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospe poslanke, gospode poslanci. Pred več kot petimi leti, oktobra leta 2004, sem bil tukaj pred vami na podobnem zaslišanju in takrat sem že povdaril, kako zelo zaprisežen evropejec sem in rad bi vam povedal, kako veliko zadovoljstvo je zame, da lahko nadaljujem z mojim delom, ki sem ga začel že aprila leta 2004. In danes ponavljam to, kar sem vam povedal že takrat. V tem obdobju skoraj šestih let dela v komisiji sem zaužil veliko zadovoljstva, sodelujem pa tudi na področju te nove faze dela Evropske unije z, s tem, ko je Lizbonska pogodba stopila veljavo. Naši cilji Evropske unije so stabilnost, eh, mir demokracija, svoboda in pa krepitev tržnega gospodarstva, ki bo tako učinkovit, da bo lahko zagotovil zahteve na najvišji ravni. Ponavljam moje prizadevanje za združeno Evropo, za bolj relevantno Evropo v sodelovanju z našimi sogovorniki na globalni ravni identificiran se je z Evropo storitev in gospodarstva in pa tudi s državljani, ki trpijo zaradi gospodarske in finančne krize. V tem obdobju od leta 2004 sem skušal biti dosleden s tem idealom, kot tudi z odgovornostjo pogodb. Veliko krat sem razpravljal o mojem področju v okviru dialoga s tem odborom, ki je bil zelo konstruktiven in učinkovit. V mojem obdo novem obdobju, novem mandatu bom imel enak pristop in prepričan sem, da bo sodelovanje med komisijo in parlamentom temeljnega pomena za to, da Evropska unija lahko razvija svoj potencial in svoje sposobnosti. Kriza je stala zaposlito veliko ljudi, veliko mladih. In to predstavlja veliki ziv za nas. Zaradi Evropske unije, zaradi prizadevanj Evropske unije, zaradi pogodb, ki jih imamo, smo lahko zagotovili izboljšanje sposobnosti vsake države članice, da se sooča s to veliko krizo, z velikim izzivom, zato pa potrebujemo koordinirano delovanje za to, da vzpostavimo rast, da sprožimo rast in da predstavimo naš evropski projekt našim državljanom. Kriza bo ponovno opredelilo globalno upravljanje in vladanje, kar pomeni, da moramo krepiti naše zunanje delovanje. Zato člani komisije, kot tudi poslanci v Evropskem parlamentu in sveta, imamo pred seboj zelo veliko odgovornost. Tega se dobro zavedam. In to odgovornost prejemam z vso energijo in z vsem navdušenjem, kot tudi z optimizmom, kajti Evropska unija ima razsežnost in tudi potrebne inštrumente za to, da premosti in te, vse te izzive še posebej s eh, metodo, skupnostjo, ki se je izkazala za zelo uspešno v zadnjih letih, kar smo še okrepili z novo pogodbo. Na mojem novem področju bo moja prioriteta ista kot v prejšnjem mandatu. To je, da premostimo krizo, da bo Evropska unija močnejša, bolj uravnotežena, da bomo sprožili trajnostni razvoj in ustvarili več delovnih mest politika za konkurenčno, za notranji trg in evro so področja, ki bodo odigrale pomembno vlogo. Ta politika in to področje je pomembno za to, da Evropa lahko uspešno tekmuje na globalni ravni. Iz izkušenj vemo, kakšni so pogoji za to. Podjetja bodo bolj oborožena za uspeh zunaj naših meja, če bodo lahko lahko vlagala in ustvarjala delovna mesta na notranjem trgu. To pomeni več konkurenčnosti na notranjem trgu in bolje delujoč trg. Z vidika državljanov, ki so tudi potrošniki, pa več konkurenčnosti pomeni več izbora, bolj kakovostni in cenejši proizvodi in to se je skazalo že večkrat. S takšnim vidikom, s takšnim pristopom želim zagotoviti, da bom spoštoval in poskrbel za izvajanje eh, konkurence in lealne konkurence, s tem, da bomo vedno imeli pred seboj interese državljanov in gospodarstva. Ta politika bo vedno pravična in nepristranska. Ne bomo popustili pred pritiski posameznih interesov in ne bomo delali v prid nekaterih, pa naj bodo na naše odločitve še tako nepriljubljene. Boril se bom proti kartelom, kar je še najbolj škodljivo za pravila o konkurenci preprečili bomo tudi monopol in da bi podjetja zlorabljale svoj prevladojoč položaj na trgu. Preprečili bomo tudi koncentracijo in to je najboljši način za preprečevanje ustvarjanja prevladojočih položajev na trgu. Istočasno pa bomo dopustili, da bodo podjetja rasla in dosegala dovolj veliko veliko za to, da bodo uspešno delovala na notranjem trgu in tudi zunaj. To pa seveda zahteva jasnost, gotovost in predvidljivost za to, da se bomo uspešno borili proti zlorabam nelealne konkurence. Seveda pa je treba uvesti veliko izboljšav skušali bomo odpraviti nelealne subvencije, se prilagodili na nove vrste trgovanja in tudi elektronsko trgovanje. V naslednjih mesecih bomo revidirali tudi avtomobilski sektor in zavarovalniški sektor. Tukaj bo veljal splošni režim, vendar pa bomo vseeno sprejeli posebna specifična pravila za te sektore, če bo to potrebno pregledali bomo tudi eh, dogovore in sporazume, horizontalne sporazume na vseh teh sektorjih. Kot veste, obstaja okrepljeno sodelovanje glede tega, kako lahko pomagamo podjetjem na tem področju. Pregledal bom vse možnosti za kolektivne tožbe in preprečili nove zlorabe drugot po svetu. Pregledali bomo tudi vse pripombe, vse predloge parlamenta, preden bomo sprejemali odločitve in vključili Evropski parlament v razpravo. Kar pa zadeva nadzor nad državnimi pomočmi, mislimo, da je najpomembnejše, da odpravimo posledice gospodarske in finančne krize. Države članice so namenile veliko pomoči bančnemu sektorju. Komisija je začasno um, podprla prožnost teh eh, pomoči za to, da bi pomagali temu sektorju, vendar pa je treba sedaj pripričati nelojalno konkurenco bančnemu sektorju je treba zagotoviti dobro delovanje, zato da lahko opravljajo svojo vlogo, da financirajo gospodarstvo, ne da bi zlorabljali svoj položaj. Zato moramo sedaj pripraviti strategijo za postopno ukinjanje državnih pomoči. To je treba seveda uvesti postopno, pogledati gospodarske pogoje in pa tudi preučiti tveganje na tem področju. Časovni okvir pomoči, državnih pomoči, želi zagotoviti likvidnost podjetjem in tudi dostop do kreditov. Na osnovi analize gospodarske situacije se bo komisija morala odločiti o tem, kakšna bo, um, kdaj se bomo lahko odločili, kdaj bo pravi trenutek za to, da začnemo z ukinjenjem te pomoči. Ta politika se ukvarja z eh, preprečevanjem krize, z odpravljanjem pic, vendar pa je treba isti čas, istočasno pogledati, kako lahko izboljšamo nadzor nad državnimi pomočmi. V zadnjih letih smo sprejeli smernice o zaposlovanju, izobraževanju, varstvu okolja, ki je ravno tako horizontalen ukrep, zato da lahko analiziramo, kako dobro deluje podjetje na področju, kako lahko stvari še izboljšamo. Konkurenca bo zauzela osrednjo vlogo v strategiji za oživljanje gospodarstva in krepitev notranje trga, da to, da bomo lahko zagotovili bolj delujočo eh, gospodarstvo, ki bo temeljila na znanju. Politika na tem področju bo odigrala pomembno vlogo, istočasno pa je treba zagotoviti javne storitve dostopne za vse storitve, ki so bistvenega pomena za blagostanje in za življensko kakovost naših državljanov, kar seveda prispeva k socialni koheziji. Protokol 26 in člen 104 pogodbe je konec, sprašuje kandidat potem vam bom eh, podal še preostali del govora. Najlepša hvala, vendar pa moramo biti zelo strogi glede ča tega časa. Sem pripričana, da bomo bodo zastavili nekaj vprašanj o naslednjih odstavkih. Sedaj damo besedo predstavnikom pličnih skupin odbora Ekon. Prvi je na vrsti gospod Kozis. Gospod kandidat za komisarja naj najprej izrečem ne ravno dobrodošlico eh, tu v tem odboru, kaj ti eh, že eh, pet let smo se srečevali, vendar sedaj vas pozdravljam kot predstavnika nove komisije. Torej, predstavili ste različne teme, s katerimi se želite ukvarjati, kar zadeva konkurenco, je seveda pomembno, da tega ne obravnavamo kot cilj sam po sebi, temveč kot sredstvo. Politika konkurence mora eh, služiti rasti in konkurenčnost eh, podjetij bo zagotovljena, če ne bomo imeli preveč administrativnega bremena in če bomo imeli pred očmi stalno interese podjetij in potrošnikov. Eh, Torej, dve točki sta tu zelo pomembni in sicer eh, kolektivne pritožbe ter eh, tudi eh, prelagajanje eh, pravil o konkurenci. Torej, vemo, da je potrebna revizija zakonodaje in ali boste eh, tudi sprejeli pobudo parlamenta, da se ustrezno upošteva situacija majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, Hvala lepa, hvala lepa za vprašanje. Seveda, politika konkurence in konkurenčnosti ni cilj sam po sebi, temveč predstavlja orodje za dosego naših ciljev. In kar pa zadeva kolektivne pritožbe in tožbe, to je problem, s katerim se moramo soočiti treba je tudi videti, kje so žrtve slabega funkcioniranja pravil o konkurenci in za zaščito uh, potrošnikov moramo tudi najti druge instrumente za odškodnine in podobno. In mi moramo seveda tudi pogledati, kako najbolje koordiniramo različne postopke za kolektivne tožbe na področju konkurence in na drugih področjih. In drugič, mi se moramo seveda izogibati zlorabam, ki jih poznamo iz eh, drugih držav, ki jih uh, imenujejo class action, to je nekaj, čemu se moramo vsekakor izogniti in tu je treba seveda razmišljati o tem. Parlament in komisija sta o tem že razmišljali eh, in v naslednjih mesecih je treba ta razmišljanja nadaljevati in tu se zanašam na dobro sodelovanje s parlamentom in soodločanje je pri takem uh, postopku zelo pomembno. Uh, potem očkodnine, to je bilo drugo vprašanje. To so seveda elemente za odvračanje. E, želimo preprečiti eh, vse, kar eh, škodi konkurenci. To je seveda potrebno. Treba je seveda e, preprečiti, da bi podjetja delovala proti konkurenci in komisija je leta 2006 sprejela ustrezne eh, ukrepe in mislim, da je to tudi primirno. Gospa predsedujoča, ponavljam eh, vprašanje, da bo komisar tudi imel dovolj časa za odgovor. Eh, no, Očkodnine. Očkodnine so, po mojem mnenju, skladne eh, s elementom odvračanja, ki naj bo tudi del teh očkodnin. Kar pa zadeva majhna in srednje velika podjetja, se pravi podjetja, ki eh, proizvajajo samo en proizvod. Torej, tu so seveda posledice odškodninskih zahtevkov bistveno hujše kot pri velikih podjetjih, pri skupinah in to je vprašanje, ki ga moramo analizirati. Lahko vam pa tudi rečem, da številne odškodnine, eh, ki so sprejete po smernicah 2006, da samo v treh eh, primerjih, da je eh, raven očkodnine dosegel 10 odstotkov. To je maksimum, eh, se pravi maksimalna višina očkodnine glede na promet. Hvala lepa in sedaj skupina socialistov in demokratov, gospod Sanchez Figueredo. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad pozdravil kandidata za komisarja, mu zaželel srečno novo leto. In glede na to, da se začne leta 2010, želim tudi srečno desetletje. V zadnjih petih letih je gospod Almonija dokazal svoje sposobnosti za tesen dialog z nami. Sedaj bo prevzel novo nalogo, novo področje, kot tudi mesto podpredsednika v času krize in tudi v času, ko je konkurenca v multipolarnem globalnem okviru. Spominjam se časa predsednika Delorja, ko je rekel, da se Evropska unija eh, temeli na treh konkurencah med podjetji, med državami in med gospodarstvi. Torej, treba je poskrbeti, da bo Evropsko gospodarstvo delalo v prid državljanov. Zato me zelo veseli, da je gospod kandidat omenil eh, duh prizadevanja za interese državljanov in tudi notrnega trga. Zato bi mu rad zastavil vprašanje. Horizontalni pristop, kako boste zajamčili, da boste zagotovili vodoravni pristop na področju konkurence? Hvala lepa, gospod Sančes Presedo, hvala lepa za vaše uvodne besede. Ponavljam, vsem članom odboru, odbora, da sem pripravljen na odprto sodelovanje, na dialog, izmenjavo mnen s tem odborom. Upam, da bo sodelovanje ostalo enako kot v zadnjih petih letih, če ga lahko še izboljšamo, toliko bolje. Strinjam se tudi o vlogi konkurence, kot je dejal Žak Delor, in o solidarnosti. Ko gre za kolektivne tožbe, za odškodnine, sem dejal že prej v odgovoru gospodu Gozesu, da ko gre za očkodnine podjetij, ki so storile napake, imamo pa tudi druge vrste očkodnin potrošnikom zaradi pomankljivih in napak na proizvodih za, eh, zaradi škodljivih eh, proizvodov je treba koordinirati nacionalne postopke na sodiščih, ko gre za takšne primere. Istočasno pa je treba upeljati in gre za element, ki ga nisem omenil, kolikor je tole mogoče, mehanizme, ki nas bodo pripeljali do izvensodne rešitve, ko gre za tožbe, za očkodnine, za to, da bi preprečili preveliko število tožb in napak, ki smo jih videli v drugih državah have 30 seconds if you want to follow up. No follow up? No? Okay. Imate 30 sekund za dodatno vprašanje, ga ne želite. Potem pa skupina Alde, gospod eh, Skulard. Gospa Skular, eh, hvala lepa. Gospod komisar, eh, tudi kandidat za komisarja, poznamo vas že zelo dobro. Vi imate zelo široka pooblastila ki so predhodniku omogočale boj proti kartelom, zaščito potrošnikov, vključno tudi eh, ustrezno obravnavanje velikih tujih eh, skupin. Dejstvo je, da je eh, to področje zelo pomembno za Evropsko unijo. Tu s tem tudi preprečujemo ekscese in podobno. Govorili ste tudi o potrošniku in kaj nameravate storiti za zagotavljanje ravnovesja? Kaj konkretno želite storiti, da bi evropejcem približali politiko konkurence? Hvala lepa, gospa Gular. Nisem prepričan, da evropski državljani da se soočajo s konkurenco, soočajo se z zlorabami podjetij, ki izkoriščajo uh, eh, prevladojoči položaj na trgu in uh, nekatere državljani so negativno uh, nastrojeni proti državnim pomočem, ki pač škodijo jih dobivajo eni, drugi pa ne, torej ne želijo privilegijev. Uh, Eh, za ene ne želijo privilegijev za podjetja, ki izkoriščajo prevladojoči položaj na trgu, želijo konkurenco med eh, podjetji. Kaj je torej treba storiti? Po mojem mnenju, po eni strani je treba eh, uporabljati pogodbo in tudi standarde, ki izhajajo iz pogodbe. Gre za rimsko pogodbo in tudi za vse ostale pogodbe, ki ustvarjajo nek svetovni okvir za uh, politiko konkurence. To je treba tudi uporabljati in stvari je treba tudi razlagati. Državljanom je treba razlagati prednosti, ki izhajajo iz dobrega funkcioniranja trga, kako mora trg torej delovati, eh, katere so prednosti zakonodaje, kaj ta prinaša državljanom, eh, česar pač eh, trg sam ne more zagotoviti. In treba je državljano torej razložiti, katere so prednosti tega, da podpiramo določene gospodarske aktivnosti, zakaj je to pač v nekem splošnem interesu. Razlaga in zagovarjanje politike konkurence je zelo pomembna. To je del tudi eh, politične vizije. Gospod eh, komisar, vi prihajate iz države, ki je podprla eh, ustavno pogodbo, jaz pa iz države, ki je glasovala z ne. Torej, naj vam eh, povem, da je treba še zelo veliko storiti in državljani ne razumejo, da je državna pomoč eh, nekaj, kar je namenjeno eh, bodočemu razvoju, zanimajo jih predvsem njihova delovna mesta in treba je torej investirati v prihodnost. Naj vam povem, da da eh, ljudje eh, ne razpolagajo z makroekonomskimi podatki in jih tudi ne razumejo. Da, težko je eh, razumeti in razložiti eh, politiko konkurence in če samo beremo pogodbo, eh, ne bomo dosti razumeli. Potrebne so dodatne razlage, argumenti. Mnoge druge države so imele eh, težave s tem in tudi poskušal sem razlagati, zakaj je potrebna proračunska disciplina. In kar nekaj ljudi je poslušalo argumente in v francoskem tisku je pred kratkim pisalo, da večina francozov, eh, da jo več, večino francozov skrbi eh, javni dolg in treba je seveda eh, razložiti, zakaj je potrebno, da trg dobro deluje, zakaj se je treba eh, boriti proti prevladojočem položaju na trgu določenih kartelov, zakaj se je treba boriti proti skrivljanju konkurence. Eh, in to bodo potem tudi vse državljani podpirali in treba je seveda upoštevati vsa pravila, ki omogočajo skupnemu trgu ustrezno delovanje. Hvala, opravičujem se za prekenitev, sedaj pa za zelene, gospod Lamberts hvala lepa, gospod komisar. Dobrodošli tudi v imenu zdelenih. Do sedaj smo zelo cenili dialog, eh, ki ste ga imeli s parlamentom in vesel sem, da ta dialog nameravate nadaljevati tudi v novi funkciji. Torej, do sedaj nismo eh, bili dovolj pozorni na naslednje področje in sicer gre za davčno konkurenco. Davčna konkurenca je lahko nelojalna in lahko tudi privede do izkrivljanja trga. Eh, ko določene države članice uvajajo določbe, eh, zaradi katerih privabljajo podjetja in zaradi katerih eh, njihovi sosedje ostajajo eh, brez davčnih prihodkov. Eh, v takih primerjih torej prihaja do krivljanja. In kaj nameravate storiti, kakšen je vaš položaj glede tega? Hvala. Moje stališče in stališče sedanje in bodoče komisije je, da je treba preprečevati uh, davčne oaze. Dejstvo je, da je Evropska unija že tu imela zelo močne pobude in mi se borimo proti uh, tistim, ki ne želijo sodelovati z nami, ki predstavljajo davčne oaze in zelo veliko uh, sporazumov uh, želimo. Uh, skleniti na tem področju, kaj se torej dogaja na eh, evropske ravni glede davkov z vidika konkurence. Vsaka država članica eh, mora imeti ustrezno zakonodaj in ne more eh, imeti neke selektivne davke in davke naše pogodbe, naša zakonodaja pa pravi, da imajo vsake države pravico, da določajo raven obdavčitve ob seveda spoštovanju zakonodaje skupnosti. Jaz bi si želel drugačen okvir eh, pri sodelovanju na davčnem področju, Eh, področju, vendar jaz sem eh, imenovan za področje konkurence in moram seveda spoštovati pogodbo. Eh, hvala za razumljiv odgovor, vendar treba je misliti tudi na evropskega državljana. In če naj bi Evropska unija delovala v interesu državljanov, se bo morala še enkrat ukvarjati tudi s, to, s, s različnimi sodnimi eh, praksami in treba je tudi eh, eh, zagotavljati, da bodo državljani imeli ustrezne javne storitve in podobno. No glede sodne prakse velja, da ne vi, ne jaz ne moremo pisati odločb sodišča in videli smo reakcije številnih držav članic v krizi in Videli smo drugačne ukrepe, kot eh, smo jim bili priča, recimo po 80-ih letih. Eh, mislim, da se sedaj eh, dogaja določene spremembe in o teh bomo razpravljali. Hvala lepa. Sedaj skupina ECR in Kay Swinburne. E Najlepša hvala. Rada bi izrekla dobrodošljico v imenu moje politične skupine. Rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi z državno pomočjo finančnim podjetjem. Nekatere države članice so podale zelo veliko pomoči finančnim inštitucijam in bankam. Sedaj pa želi komisija poseči v to področje in zanima me, kakšni bodo takšni ukrepi eh, in kako boste zagotovili, da bo javno mnenje ohranilo vidik o pravičnosti in uspešnosti, kako boste dosegli doslednost v tem časovnem okviru in če boste zagotovili transparentnost pri vašem delovanju. Zanima me, kakšna bo vloga prihodnega eh, modela poslovanja v teh podjetjih, ki so bili deležni teh okrepov. Najlepša hvala. Kot veste, je komisija sprejela štiri smernice komunikacije in dokumente, glede na to, kako bomo delovali na področju državne pomoči po krizi ali pa med krizo. Imamo smernice o bančnem sektorju, smernice o rekapitalizaciji, o aktivi in tako dalje. Imamo tudi smernice za jamstva. Mislim, da je šlo za to pri četrtem primeru. O vseh teh primerih smo razpravljali ne samo znotraj komisije, ampak tudi v Evropskem parlamentu. Prepričan sem, da zelo dobro poznate vse razprave v prejšnjem mandatu vnotraj ECOFINA z državami članicami. Torej imamo smernice in okvir za posamezno delovanje pri dveh odločitvah, ki smo jih morali sprijeti med krizo. Prvič, da bi dali jasnost da bi postali državni ukrepi jasni glede državne pomoči bančnemu sektorju in finančnemu sektorju. Te horizontalne smernice smo želeli uporabiti na enak način v različnih državšnjicah in želi smo tudi preočiti posamezne primere bank, ki so bile sanirane. S tem smo začeli leta 2007 in Potem smo nadaljevali z bankami, ki so dobile državno pomoč v različnih državah članicah. Sedaj pa se odločamo o tem, kako bomo postopali naprej, kako bomo sledili tem programu in se odločali, glede na primer. V nekaterih primerjih bomo nadaljevali z državno pomočjo, kaj ti situacija še vedno ni jasna in je še vedno tvegana glede finančne stabilnosti. Pri drugih primerjih pa bomo analizirali načrte za prestrukturiranje v primeru posameznih bančnih inštitucij. Mislim, da opravljamo zelo dobro delo, tako bomo tudi nadaljevali, kaj ti veliko odločitev je treba sprijeti v naslednjih mesecih in v naslednjih letu. Istočasno pa razpravljamo v komisiji z ekofinom in z Evropskim parlamentom, kdaj in gospod kandidat je bil prekinjen zaradi časovne omejitve. Želite zastaviti dodatno vprašanje? Seveda, hvala lepa. V vaši prejšnji vlogi ste dobili občutek za to, katere finančne inštitucije in katere države bodo poskrbele za več skrbi na področju konkurence, pa boste mogoče lahko povedali in videli in predvidevali, koliko aktivnosti bo na tem področju. Moje delo vključuje to, da preprečimo tveganje, torej da ne spodbujamo slabo delovanje, slabo poslovanje, zato da bi podjetja in inštitucije dobile še naprej državne pomoči in da zagotovimo enaka pravila za vse, zato da zagotovimo, da modeli poslovanja in dolgoročne strategije so dobre, pozitivne, da bodo prispevali k oživljanju gospodarstva, kajti to je najpomembnejši cilj učinkovitega finančnega sektorja. In pa tudi, da ne zapostavljamo tistih, ki imajo dobre rezultate. Ti imajo zelo dobre razloge za to, da prosijo komisijo, da ne dopustijo, da tisti, ki niso mogli preživeti v prejšnjem obdobju, poskrbijo za to, da se je še naprej slaba. Trudimo se in trudili smo se za to, da bomo čim bolj uspešni. Gre pa za zelo zapleteno vprašanje, kaj ti Evropska centralna banka, če se prav spomnim na zadnji razpravi v Ekofinu, je moji predhodnici Neli Krus dejala, da moramo biti previdni zaradi tega, ker je finančni sektor v slabem, nevarnem položaju. Najlepša hvala, sedaj gremo na GUE. Gospod Klute. Ähm, äh, Almunia, ich habe noch mal. Hvala lepa, gospod äh, Almunia. Imam vprašanje glede bank. Prihajam iz države članice, kjer imamo zasebne eh, banke in tudi eh, močan sektor deželnih bank, eh, državnih bank in podobno. Evropska komisija je te banke dosti krat napadala, če še da naj izkrivljajo konkurenco in podobno. Vendar v krizi so se zlasti hranilnice izkazale za učinkovite, odporne na krizo in to je seveda po mojem mnenju dober bančni sistem. In moje vprašanje je, kakšno je vaše mnenje glede teh bank, ki so v javnih rokah. Hvala. Gospod Klute, tudi sam prihajam iz države, ki ima zelo pomemben sektor hranilnic, več kot polovico prihrankov je v teh hranilnicah, imamo tudi manjši sektor, ki je ravno tako pomemben bančnih inštitucij, ki imajo obliko kooperative. Finančne enote niso slabe ali dobre zaradi pravne osebnosti ali oblike, ampak glede na to, kako delujejo, kako izpolnjujejo cilje, cilje kako solventne so, kak, na kakšen način posujajo, pod kakšnimi pogoji posujejo kredite in da ne pride do tega, da mi, davkoplačevalci, plačujemo za njihe, njihove napake. Takšna bo moja politika tudi, ko bom na mestu komisarja za konkurenco. Hvala. Mm, ja, eh, Še dodatno vprašanje. Te banke so bile javne banke, ki so seveda imele v ozadju davk davke in davkoplačevalce. In koristile so zlasti majhnih in srednje velikim eh, podjetjem. Naprimer, velike banke v Nemčiji niso odpirale računov za taka podjetja in ta so bila eh, odvisna od eh, hranilnic in teh eh, državnih bank. Eh, ali to pomeni, da boste sedaj še naprej napadali to vrsto bank. Ali sem vas pravilno razumel? V moje pristojnosti je, da poskrbim za to, da se spoštujejo pravila glede konkurence, državne pomoči, da sprejemamo zakonodaje na področju finančnega sektorja, da poskrbimo za nadzornike v državah članica in tudi na evropski ravni, kar, s čimer bomo zagotovili, da se pravila spoštujejo in tudi izvajo. To mora spoštovati vsi v finančnem sektorju nekatere finančne enote, ki niso bile banke, ampak so bile hranilnice, so dobile zelo dobre rezultate v krizi, so dobro upravljale svoje delo, kot tudi je prišlo do slabih rezultatov v drugih primerjih. V hranilnicah, v kooperativah, v investicijskih bankah ki so zelo znane na svetovni ravni ali pa tudi v zavarovalnicah v ZDA, ki so sponzori zelo pomembnih nogometnih ekip in moštov. Nihče ni poskrbel za to, da bi preprečili krizo. Dobro upravljanje in dober nadzor bi lahko poskrbel za to, da bi krizo preprečili. EFT in Mr. Bloom. Najlepša hvala. Sedaj gremo skupaj na EFT, gospod Bloom se opravičujem, da sem preveč pridigarski. Nekateri poslanci so pritisnili name, vendar pa sedaj, ko sem to že povedal, bom pojasnil, zakaj gre. Ste vi član marksistične veje socialistične stranke v Španiji? Ste bili v vladi do leta 1991, ki je nasprotovala neodvisnosti baltskih držav? ste bili evropski uh, vodja za koalicijo s komunistično stranko. Bil sem član španske vlade in član socialistične stranke že od leta 1974. In tista vlada, če se pogovorite s kanclerjem Kolom, je od začetka podprla združevanje Nemčije in kot tudi postopek in proces demokratizacije v vzhodni Evropi. In večina teh držav je sedaj znotraj Evropske unije. To širitev Evropske unije smo vedno podprli brez kakršnih koli zadržkov, kot bomo podpirali tudi nadaljne širitve. Kar pa zadeva koalicije ali dogovore med političnimi strankami, O tem lahko povem, da je ena najpomenjnejših vrednot kot evropejcev vrednota, ki zagovarja svobodno izražanje in svobodo nasploh in spoštovanje temeljnih pravic. Nekateri vam so vam lahko bolj všeč, nekateri manj. Imate dodatno vprašanje? Ne, zelo Dobro je odgovoril na vprašanje. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na neodvisne gospod Martin. Martin. Ja. Hvala lepa, gospod komisar. Eh, prav gotovo spadate med eh, strokovnjake in pri novem mandatu eh, nimamo nobenih težav in lažje bi bilo, če bi lahko komisarje posamično sprejemali in ne kot kolektiv, kot v preddemokratskih časih. Torej sedaj imamo Lizbonsko pogodbo, vendar v svetu deloma s podporo komisije poskušajo z raznimi triki preprečevati sodelovanje s parlamentom. Ali tudi vi vidite to nevarnost in če jo vidite, kaj nameravate storiti proti temu? Kako želite preprečiti izključevanje parlamenta? Desde luego, ni personalmente ni como miembro. Osebno kot tudi član komisije nisem videl nobene zadržan, zadržanosti glede delovanja za zmanjšanje področja soodločanja. Zelo sem vesel, da bomo z Lizbonsko pogodbo še razširili področje soodločanja. Tako bo Evropski parlament soodločal pri sprejemanju zakonodaje. Na področju konkurence ni veliko zakonodajnih pobud, vendar pa edina, ki sem jo omenil, je šlo za očkodnine pri škodah. In to za ta zakonodaja bo sprejeta v postopku soodločanja. Glede na to, kot veste, katera pravna podlaga bo uporabljena, bo ta zakonodaja sprejeta v postopku so odločene. Tako mislim sam, kot tudi moji kolegi. Dodatno vprašanje. Ali bi v luči tega, kar ste povedali, podprli to, da bi poslanci tudi v svetu, v delovnih skupinah, na sestankih sveta dobili pravico do govora, tako kot je samo po sebi umevno, da je svet tu lahko zastopen? Thank you. Si me pregunta por las relaciones entre Parlamento y Comisión. Če me vprašate o odnosih med parlamentom in komisije, vam lahko povem, da bomo posodobili naš okvirni sporazum in tam bomo določili in upam tudi izboljšali način za opredelitev naših odnosov. Iz institucionalnega vidika so bili naši odnosi tudi v prejšnjem mandatu zelo dobri. Eh, glede odnosov med svetom in parlamentom, pa se obrnite na svet, kaj ti nočem posegati v te pomembne odnose med svetom in parlamentom. Okay, thank you very much. Um, we now... Okay. Najlepša hvala. Sedaj bomo sprejeli vprašanja članu odbora za promet. Namreč gre za nekatere zadeve z področja prometa, ki sodijo v ta portfel. Gospod Marinesko, kje ste? Hvala, gospa predsednica. Gospod kandidat, s 1. januarjem 2010 je bil evropski potniški promet liberaliziran, tovorni promet je bil že liberaliziran, vemo pa, da imajo države v članice, še vedno veliko lasništva in da so tukaj tudi državne pomoči. Obenem je promet zelo pomembna storitev za državljane Evropske unije. Sprašujem, kako gledate na prihodnost te situacije, stališča vašega bodočega portfelja za konkurenco in državne pomoči. Eh, Hvala lepa. Kot verjetno veste, kot verjetno vsi veste, vidimo, da se je predsednik Barozo odločil za novo porazdelitev portfeljev in komisar za konkurenčnost bo pristojen tudi za državne pomoči na področju prometa. Prej bi to sodilo v portfelj komisarja Gede Tran. Eh, Menim, da tu lahko najdemo vrsto primerov, ki nas bodo pripeljali do analize, kako bi lahko regulirali državne pomoči na področju storitev splošnega interesa. To sem omenil tudi že v svojih splošnih pripombah. Imamo tudi jasne kriterije v sodni praksi. Imamo 14. člen nove pogodbe, ki govori o javnem prometu. Imamo tudi člen 106. Tako da imamo novo pravno podlago skupaj s parlamentom. Moramo sedaj zadeve razdelati in ugotoviti, kako lahko uresničimo to, kar je gospod Barozo zapisal v svojih političnih smernicah in kako lahko oblikujemo okvir kakovosti. To ne bo tako enostavna naloga. Še zlasti ne na področju prometa. Veliko je stvari, kjer bo potrebno sprejeti odločitve, pogosto zelo težke odločitve. Namreč včasih je težko ugotoviti, kaj so javne storitve in kaj so komercialne storitve. Je pa res, da vemo, da je prišlo do liberalizacije in menim, da se bo tudi železniški promet okmalem začel liberalizirati. Dodatno vprašanje? Seveda. Javni promet pomeni pomembno storitev za državljane Evropske unije in na tem trgu je treba zagotoviti svobodno konkurenco. Kljub temu pa imamo ponekod še monopol na področju Pariza. tam vidimo, da še obstaja monopol. Kako vi gledate na to? Ali menite, da mora biti tak monopol omogočen in če ali naj ne bi uveljavljali načela recipročnosti? Kar pomeni, da bi morali operaterji, ki jim je omogočen monopol, biti izključeni iz javnega naročanja v drugih državah članicah Evropske unije. Eh, Kot verjetno veste, spoštovani poslanec. Gre tukaj za definicijo storitev splošnega interesa in tukaj je veliko manevrskega prostora za države članice. Mislim, da moramo biti zelo previdni, ko izražamo naše mnenje od primira do primira, ne pa da kar tako povprek govorimo o kategorijah. Mislim, da moramo zadeve zelo previdno razdelati in razmisliti o njih. In pogledati z več vidikov. Raje ne bi govoril o konkretnem primeru, vzel sem na znanje, kaj vas skrbi, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem konkretnim primerom in prepričan sem, da se bomo k podrobnostim tega še vrnili v prihodnje. Ampak raje sedaj ne bi izražal konkretnega mnenja. Mislim, da to ne bi pripomoglo namreč, če bi komisar za konkurenčnost brez analize položaja izražal svoje mnenje. Treba je zadeve pač pravno analizirati in to mora postoriti pravna služba. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa v imenu ECR, gospod ali gospa Vandalen. Eh, eh, Hvala lepa sem nadomestni član odbora za promet in imam vprašanje za komisarja in sicer glede državnih pomoči. Gre za vprašanje podpore operaterjem. To je sedaj bilo prenešeno tudi na komisarja za konkurenčnost. Zanima me, da gre za, gre za zadeve, ki se tičejo prometa. Gre tudi za državne pomoči, recimo za pristanišča. Komisija je dejala, da naj bi k malu dobili nove predpise, najavljeni so bili že za leto 2009, pa je to leto že minilo, zato sprašujem, kdaj boste dali nove predloge za državne pomoči pristaniščem. Ah, no Nedvomno, ne pravim, Mm, da je enostavno prenesti um, nadzor nad državnimi pomočmi. Analiza teh pomoči je generalni direktorat tren. To se bo tem preneslo na uh, direktorat za konkurenco, kar pa seveda ne pomeni, da sodelovanje in koordinacija med komisarjem za konkurenco in transport mora biti najbolj popolna in najbolj intenzivna. Imamo sodelovanje med komisari različnih področji, ko gre za državne pomoči. Vi ste omenili smernice za pristanišča. Tam imamo delo, ki že poteka. To delo je treba še naprej opravljati in zaključiti sklepe v naslednjih mesecih. Sedaj je to v pristojnosti komisarke za konkurenco, vendar pa v sodelovanju s komisarjem za transport. Imam še dodatno vprašanje. In sicer, ali lahko konkretno poveste, kdaj bodo predloženi taki predlogi? Ali bo to spomladi? Ali boste dali poleti predlog glede državnih pomoči pristaniščem? Potem pa je tukaj še vprašanje modalitet, recimo kako bodo obdavčeni energenti, kerozen recimo. Zanima me, ali bi tudi na tem področju ne morali uvesti vsaj določene stopne harmonizacije. No, no ne morem vam dati določenega datuma glede tega še posebej zaradi tega, ker gre za vprašanje, ki bo podvržen spremembam v komisiji sprememba v komisiji je seveda odvisna tudi od vas, ne samo od nas. Zastavili ste mi vprašanje v zvezi z DDV-jem. To ni vprašanje, ki spada v pristojnosti konkurence, gre za davčno področje. Razen, če gre za DDV, ki škoduje podjetjem, ki bi morala imeti ravno tako enaka pravila, če ne pa gre za transportno politiko, povezano z davčno politiko, davčno politiko, ki je zelo kompleksna. Gre za pomembno zadevo, vendar pa je tukaj zelo težko odločiti na evropski ravni, zaradi tega, ker je tukaj še vedno potrebno soglasje. Zelo dobro se spominjam razprave o kerozinu in spominjam se tudi tega, kako so potekale te razprave. Hvala. Hvala lepa. Hvala odboru za transport, da se je držal dodeljenega časa. Vračamo sedaj k poslancem, članom odbora Ekon. Gospod Garcia Margaljo ima sedaj besedo. Bienvenido. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobrodošli, kandidat za komisarja. Kot ste že razložili v vaši uvodni izjavi, so države članice zaradi krize morale sprijeti različne in drage ukrepe za reševanje svojih finančnih inštitucij, ki so bile tik pred bankrotom. Sedaj moramo najti pot iz krize v letu 2010. Prvo vprašanje je, kaj boste storili kot komisar za konkurenco za to, da tisti, tiste inštitucije, ki so dobili, dobila javna sredstva, ne bodo imeli boljšega položaja kot tiste inštitucije, ki so bile bolj previdne. In drugič, kakšne ukrepe boste sprejeli, da banke ne bodo več nadaljevale s takšnimi praksami, ki so sprožili to krizo zato da ne bo treba več imeti te mreže državne pomoči za sanacijo bančnih inštitucij. Najlepša hvala, gospod Garcia Margaljo. Najprej moram vas malce popraviti. Niso vse državne pomoči bančnim inštitucijam bile namenjene zaradi tega, ker so bile pred tečajem ampak tudi zato, da ne bi prišlo do tvegan glede solvence in da ne bi prišlo do stečaja in tudi, da bi sistemsko podprli cel finančni sistem. Odprava državne pomoči, tukaj se strinjam, da moramo čim prej doseči enakost pravil, enakost glede situacije na finančnem trgu, zato pa moramo zahtevati od tistih, ki so dobili državna pomoč za prestrukturiranje. Nekateri, v nekaterih primerjih moramo zahtevati investicije za delojoč model poslovanja, v nekaterih primerjih bo šlo za dolgoročne zahteve, v nekaterih primerjih pa bomo zahtevali investicije za to, da bodo te enote svojimi sredstvi prispevale k pomo pomoči, državni pomoči eh, in da bodo s tem nekako odplačale podporo, ki jo dobijo. Zato je pomembno, da odgovorni za finančni sistem in finančne inštitucije ne bodo več storili, storili napak iz preteklosti. V Evropskem parlamentu razpravljate o teh ukrepih. Zato je treba okrepiti in izboljšati nadzor. O tem ravno tako razpravljate. Zato je treba ukrepati strani pristojnih za nadzor na makro previdnostni način in zagotoviti, da pravila preko finančnih nadzornikov in tudi preko pristojnih za konkurenco preprečijo prakse, ki so v preteklosti sprožile krizo, ki jo doživljamo sedaj. Hvala lepa, gospod komisar Spremam vaš popravek. Ne gre za to, če so te entitete v stečaju ali ne. Gre za tveganje in težave glede akt aktiv. Slišali smo governerja italijanske banke, ki je opozoril na to, da se ponovno izvajajo prakse, ki so se izvajale v preteklosti v času pred krizo. Torej, ne gre za previdnostni ali nadzornostni okvir, gre za težavo glede tega, da so državne pomoči na voljo vsem bankam, ne glede na ravnanje, upravljanje v teh, praksi, v teh bankah in prakse v teh eh, bankah. Zato vas sprašujem, če boste poskrbeli za to, da bodo sredstva šla tistim, ki delujejo dobro in previdno, ne tistim, ki delujejo na nepremišljen način lahko vam povem, da je finančni okvir za pomoč med krizo in po krizi začasne narave. Kako dolgo je to obdobje? To pa je zelo težka in delikatna odločitev. Zelo lahko namreč je reči, da čez nekaj mesecev bo to obdobje zaključeno. Vendar pa kaj se bo zgodilo čez nekaj mesecev, kaj se bo zgodilo čez 8 mesecev v gospodarstvu? Bo se bodo izpolnile najbolj optimistična pričakovanja ali pa se bodo izpolnila pričakovanja tistih, ki so manj optimistični? Mislim, da tukaj obstaja še precej negotovosti znotraj situacije, ki je boljša kot lansko leto. Še vedno pa smo v veliki negotovosti, v veliki finančni negotovosti, z velikimi tveganji, vendar pa ne moremo zagotoviti, kdaj bo tega obdobja konec. Vendar pa lahko sedaj v tem trenutku rečemo, da je vse začasno in da je vsega enkrat konec. Hvala lepa. Pravičujem se, če smo vas malo zmedli s to uro, ker eh, našega pomočnika ni in smo pozabili na novo nastaviti uro na nič. Sedaj pa v imenu EPP-ja gospod Balc. Hvala lepa. Tudi sam se želim zahvaliti kandidatu za komisarja gospodu Almuni in ga toplo pozdraviti. Imam dve vprašanje ki se tičeta pravnega področja. Najprej glede nadaljnega razvoja konkurenčnega prava in sicer gre za 81. člen pogodbe. Evropski parlament tudi v prihodnje ne bo imel pravice soodločanja. Ali niste mnenja, da bi Evropski parlament moral biti vključen pri nadaljem razvoju konkurenčnega prava? Drugo vprašanje. Govorili ste o boju zoper kartele, rekli ste, da je potrebna jasnost, predvidljivost glede prava na področju kartelov. Menim pa, da v bistvu pravega načrta za broj proti kartelom še nimamo. Nekateri, ki se želijo izogniti kaznim, to lahko naredijo. Namreč trenutno še nimamo ustrezne koordinacije in se lahko nekateri tudi izognejo ovadbam. Kaj boste predlagali? Sobre el artículo 101, del antiguo 81, ahora 101. Člen 101, bivši 81. člen, treba se bo naučiti tega preštevilčenja z novo pogodbo. svetu imamo več stvari, ki se dogajajo. Imamo izjeme določenih kategorij, o tem smo se pogovarjali s poštovanimi poslanci in eh, o tem se bomo še pogovarjali. Če se prav spomnim, naj bi prišlo do revizije še pred mesecem majem. Dve izjemi imamo, avtomobilsko industrijo in zavarovalništvo. Med marcem in majem naj bi prišlo do revizije, začelo se je že posvetovanje in parlament je sodeloval in tudi sodeluje, kar pa zadeva horizontalne sporezume, je rok konec letošnjega leta. Moj predlog je seveda, da spoštujemo te roke, bom pa z veseljem prisluhnil tudi drugačnim mnenjem in tudi izmenjeval informacije vse do zadnjega trenutka, dokler komisiji ne bo potrebno sprejeti odločitev, ki so zelo pomembne, kar zadreva drugo stvar, o kateri ste govorili. Gre za vprašanje tistih, ki naznanijo, ki pravzaprav ovadijo kršitve. Dejstvo, da karteli obstajajo in imajo korist od tega, da si ljudje zatiskajo oči. Tukaj gre za nekatere postopkovne zadeve in vsi postopki, ki bi zagotavljali, da ne prihaja do zlorab kartelov, Vsi taki postopki bi bili zelo koristni. Tukaj so seveda različne možnosti. Komisija ima določene pristojnosti, možno je zagotoviti imuniteto nekaterim, ki bi ovadili take primere. Še kratko dodatno vprašanje. Govorili ste tudi o možnosti kolektivnih tožb. Zanima me, na kateri podlagi želite uveljaviti take predloge. Namreč eh, v osnovi sami niste pristojni za to in menim, da je to pravzaprav v pristojnosti eh, resorne komisarke. Como he dicho antes, hay, hay diferentes eh, vías a través de las cuales. Ja, obstajajo različne možnosti, različne poti, preko katerih je mogoče uveljavljati kolektivne očkodnine. Ena pot je, da se iztirja škoda, ki je bila povzročena malim podjetnikom zaradi kartelo, zaradi zlorabe prevladojočega položaja. V teh primerjih obstaja možnost, sam bi dejal nujnost, da na naši strani izpopolnimo pravila konkurenčnosti. Seveda v tasni povezavi tudi z predvidenimi sankcijami. Seveda to lahko dopolnimo tudi z različnimi zasebnimi sredstvi, tako da bi lahko oškodovanci izkoristili vsa pravna sredstva. Naj spomnim, da gre tukaj za škodo, ki jo utrpijo ne samo posamezniki, ampak tudi majhna in srednja velika podjetja. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gjuri, EPP. Hvala lepa. Politika konkurenčnosti je tisto področje, kjer je neodvisnost nepogrešljiva. Zato se moje vprašanje nanaša na to na vprašanje, o katerem je bilo veliko razprave na mačarskem. Leta 2006 po parlamentarnih um, volitvah je premijer dejal, da je bilo veliko goljufanja v času kampanje in minister za finance je takrat dejal, da je bilo veliko pritiskov in da je komisar Almunija dal možnost, da se program konvergenčnosti izpolni do leta oziroma do 1. septembra. Zato vas sprašujem, ste prejeli tak klic iz Budimpešte, ste sodelovali s socialisti, ko ste mađarski vladi dali še šest dodatnih mesecev za izpolnitev konvergenčnih kriterijev ali pa so vaše ime zgolj zlorabili. Lepo prosim, kandidat, da nam podate jasen odgovor. Mm. Arijala. Najlepša hvala. Komisar ali komisarka za konkurenco ima vso pravico, da je član politične stranke. In mislim, da politična ideologija ne bo opazna v delu komisarja. To bo vidno v politiki komisije pri izvajanju pogodb in zakonodaje. Sprašujete me o primeru z leta 2006. Ko sem začel s delom kot komisar za gospodarske zadeve, je maja leta 2004, dva dni potem, ko sem začel z novim delom, Mačarska stopila v Evropsko unijo in takrat sem imel veliko sestankov za, zaradi velikega proračunskega primankljaja na Mačarskem in eh, to smo potem obravnavali v ekofinu z mačarskimi oblastmi. Lahko vam povem, da vedno na Mačarskem, na Portugalskem, v Španiji v kateri koli drugi državi, ki smo jo obravnavali zaradi finančne discipline, smo izvajali pogodbo in pak za rast in stabilnost. To seveda ni lahko. Sedaj pa vam moram povedati, da končno v zadnjih letih so mačarske oblasti in mačarska družba sprejeli ukrepe in so opravili zelo velik napredek. Zelo sem zadovoljen kot komisar za gospodarske zadeve, da Mačarska izpolnjuje program, o katerem smo se dogovorili in to bo prispevalo k boljši gospodarski prihodnosti na Mačarskem. To pa pomeni tudi, da bo življenje državljanov v tej državi dosti boljše kot bi bilo, če se teh pravil ne bi spoštovalo. Eh, Hvala lepa za vaš odgovor. Strinjam se z vami. Politična neodvisnost je zelo pomembna. Seveda lahko sodite v določeno politično družino. Na Mačarskem je bilo zelo jasno, da je socialistična vlada predložila napačne podatke in da zato do leta 2006 ni bilo potrebno izpolniti konvergenčnih kriterijev. Dobili so še šest mesecev, podatkov ni bilo potrebno predložiti in zato je bil tudi rezultat drugačen. Primankljaj je bil 9 odstoten, ne pa 4,6. Socialisti so zmagali na volitvah. v zadnjih eh, nekaj mesecih je sodišče odločilo, da je neprikazovanje ustreznih statističnih podatkov kaznivo. Zakaj je socialistična vlada imela več časa? Zakaj je mačarska vlada dobila dodatnih šest mesecev, če niste vi posredovali? Ne bom se spuščal v mačarsko politiko, kot ste svetovali tudi vi, vendar pa se mi zdi popolnoma običajno, da v volivnem postopku država obvešča o stabilnosti in finančni stabilnosti. kot tudi polletno poročanje o proračunskem primankljaju. To se seveda lahko prilagodi volivni situaciji, ko se pripravlja in sestavlja nova vlada. Če me spomnite na to, kakšen drug dan je danes, ko imam veliko dela, vam lahko seznam v petih letih mojega dela vsake situacije in vsak neke priložnosti, ko neka država članica ni poslala poročila o paktu stabilnosti in proračunskem primankljaju zaradi volilnih razlogov. Lahko vam zagotovim, da je ta seznam zelo dolg. Final. Hvala. Še zadnji strani EPP-ja, Gunnar Hockmark. Mikrofon, prosim. There it is. There it is. Thank you very much. I Hvala lepa. Zelo me veseli, da ste v pisnih odgovorih podarili, da ste pripravljeni ukrepati proti vsaki vladi ali podjetju, ki krši pravila konkurenčnosti. Komisarka Kros je v svojem mandatu izrekla oziroma uporabila največjo kazen enemu izmed telekomunikacijskih podjetij, ko je šlo za širokopasovne storitve. Kako vi gledate na to, kako bi vi ukrepali v takem primeru, tudi upoštevaje pritiske strani vaše lasne vlade? Španska vlada ve, kakšen pritisk lahko izvajajo na komisarja po imenu Almunija. Lahko jih vprašate. Ampak v primeru telefonike je jasno, da se je komisija odločila za kazen, ki je bila precej visoka. Ne spomnim se, ali se je telefonika obrnila na Evropsko sodišče, tega se ne spomnim v tem trenutku, lahko pa vam povem, da moramo spremljati, ali zlorabe konkurenčnosti, ki so bile izvor vseh dejanj, obstajajo še danes spremljamo podjetja, zlasti podjetja, ki so pravzaprav stari državni monopoli, spremljamo ali spoštujejo konkurenčna pravila. Uh, Hvala lepa za ta odgovor, ampak če smem, bi ponovil še en del mojega vprašanja, kako bi vi ukrepali? Ali mislite, da je bilo prav, da je vaša predhodnica uporabila tako kazen? Because, uh, I... Na to vprašanje je težko govoriti, ker pač nisem bil na položaju, na tem položaju takrat. Sem član kolegija in kot član kolegija sem podprl to odločitev brez vsakega dvoma. Um, uh, Hvala lepa. Sedaj prehajamo k socialistom in demokratom. Aileen McCarthy. Hvala. Gospod komisar. 5,3 trilijona dolarjev davkoplačevalskega denarja je bilo vloženega za reševanje podjetij v krizi. Prišlo je tudi do zmanjšanja konkurenčnosti med bankami zaradi krize, zato bi se rada vrnila in vas vprašala, kaj konkretno boste naredili kot komisar za konkurenčnost, da zagotovite, da davkoplačevalcem nikoli več ne bo treba poravnati računa za nepremišljena dejanja bank? Ali boste osebno v kolegijo komisarjev dali podporo vsakemu predlogu za davek na finančne transakcije ali bančno dajatev, ki bo zagotovila, da bodo banke poravnale stroške vsakih nepremišljenih dejanj? In sprašujem vas, ali menite, da je plačevanje ogromnih bonusov na strani bank pravzaprav poraz konkurenčne politike. In ali menite, da ne bi smeli uh, uporabljati subvencij za izplačevanje bonusov zaposlenim? Komisjon. Hvala. Leta 2004 je Barosova komisija na začetku mandata sprijela priporočilo glede načrtov nagrajevanja nekaj let kasneje, ko se je kriza začela. Če se prav spomnim, je samo ena država članica sledila temu priporočilu. Vendar pa zaradi prociklickega učinka in zaradi visokega tveganja, ki so ga sprejemale določene banke in finančne institucije, ki so bile spodbujene z načrti nagrajevanja, zaradi vsega tega smo to obravnavali ne samo v priporočilu komisije, ampak tudi v priporočilu odbora za finančno stabilnost, pa tudi v odboru za previdnostno ukrepanje. Tudi eh, na ravni svetovnih voditeljev G20 so se pogovarjali o tem. Kar pa zadeva pristojnosti komisarja za konkurenčnost, ko se pogovarjamo, ko razpravljamo in sprejemamo odločitve ter načrte prestrukturiranja bank, ki prejemajo državno pomoč, bomo zelo, zelo, zelo pozorno pogledali, kako se javna sredstva porabljajo in ne bomo tolerirali tega, da bi z javnimi sredstvami banke, ki so bile rešene ali so bile deležne podpore, da bi torej z javnimi sredstvi na strani izdatkov lahko ugotovili, da so se izplačevali ali povečevali bonusi in nagrajevanja. Kar pa zadeva vaše drugo vprašanje, davek na finančne transakcije ali to vrstne pobude, sam sem pretekli mesec javno povedal, da se mi zdi to zelo dobra ideja. Vem, da bo to zelo težko udejaniti, ampak ta zelo dobra ideja si zasluži vso pozornost, veliko razprave med nami in na svetovni ravni. Hvala, komisar. Še eno vprašanje v zvezi s tem. Ste pripravljeni opraviti preiskavo, kot to počnejo na Ministrstvu za pravosodje v ZDA, zato da karteli ne bi delovali na strateško pomembnih finančnih področjih, kar bi pomenilo sistemsko tveganje? Recimo, na trgih swap, kjer vidimo, da so investicijske banke tiste, ki v glavnem nadzorujejo položaj. Uh, Prebiral sem nekatere izmed teh pobud, ki so bile dane v ZDA, mi v Evropi. Na komisiji nismo prijeli nikakršnih pritožb, vendar pa zelo pozorno analiziramo, kaj se dogaja na finančnih trgih pri vseh teh zelo tehničnih in posebnih dejavnostih na finančnih trgih, ki so zelo pomembni, toliko bolj sedaj, ko smo se veliko naučili iz te krize. Če bomo dobili kakršnekoli eh, pritožbe, bomo seveda tudi odprli dosije na to temo, vendar pa zaenkrat še nismo dobili nikakršnih pritožb. Um, uh, Hvala lepa, gospod Pitela, v imenu SD. <laughs> Se opravičujem, nisem vas videla. Spoštovani komisar, vaše kompetence priznavajo vsi in to smo mm, zelo nazorno videli tudi na današnjem zaslišanju. Kot ste pokazali, ste zelo kompetentni tudi na področju bank. Rad bi spomnil na banke za državljane, kjer vidimo, da najdemo banke, ki ne spoštujejo konkurence in torej škodijo potrošnikom. Kako menite, da lahko ukrepate, da bi se izognili temu? siempre que a través de nuestros s našimi lastnimi sredstvi ali pa z različnimi tožbami vidimo, da ko je treba ukrepati, potem tudi ukrepamo. Na tem področju, poleg vseh ukrepov že iz preteklosti, ki jih znati, ne vem, če mislite na nov element, ki, kateremu je treba posvetiti več pozornosti strani komisije in komisare za konkurenco. Veliko vprašanj smo že rešili preko postopka, so odločene, nekatera vprašanja pa so še odprta. V mislih imam določanje tarif, sedaj imamo kodeks eh, ravnanja bank. Če se to ne bo spoštovalo, prosim, da komisija posreduje. Bi pa rad omenil še nekaj. Seveda, konkurenčnost da, to je zelo pomembno, z vami se strinjam. Vendar pa gre konkurenca z roko v roki s sankcijami. Kar zadeva režim sankcioniranja, ali ste za to, da bi skupaj z nami razmišljali o alternativah denarnim kaznim, recimo, da bi odpoklicali vodilne uslužbence? Mislim, da obstaja razprava o tem v nekaterih državah več, v nekaterih državah manj. Naš sistem je trden sistem, sistem, ki je že večkrat pokazal svojo učinkovitost. V tem sistemu naši ukrepi so sprejeti v primerih ko gre za nelojalno konkurenco pri podjetjih, ko gre za antitrustovska dejanja in pri ne, nekaterih državah. Kot sem že omenil, imamo možnost kolektivne tožbe za odškodnino. Ukrepi zaradi nelojalne konkurence se ne odražajo v obliki kazni za podjetja, ampak v obliki posledic, v drugačni obliki za posameznike in tega sedaj ne, v tem trenutku ne bomo vključevali v našo zakonodajo. V nekaterih državnicah ta možnost obstaja. Večina držav članic, v katerih poznajo to možnost, v devetih državah članicah je ta možnost predvsem teoretične narave in samo v enem državi, član, eh, v neni državi članici se to izvaja. Seveda pa hm, ne zavračam razprave o tem, vendar pa mislim, da to ne spada v model konkurence, ki ga sedaj imamo in ta model je že večkrat pokazal, da je izredno učinkovit. I think the commissioner can Mislim, da komisar čuti moje oči, ki se vrtajo v njegovo glavo. Sedaj pa še gospod Simos, Simon v imenu skupine socialistov in demokratov. Hvala lepa. Kot ste že pri vprašanju prometa povedali, je člen 14 Lisbonske pogodbe pravna podloga, podlaga za uh, storitve splošnega interesa. Predsednik Baroso je v svojih smernicah govoril o Eh, nekem referenčnem okviru za socialne storitve. Eh, cilje referenčnega okvira je dobro razložil. Želimo imeti dobre javne storitve za vsakogar, ki si jih lahko privoščimo. In tu se mi zastavlja naslednje vprašanje. Kakšen naj bi bil ta referenčni okvir za socialne storitve, kakšne bi bile lahko vsebine tega okvira in kakšen naj bi bil časovni okvir za oblikovanje takega referenčnega okvira? Eh, sin duda estoy, estoy de acuerdo con usted, creo que. Upornoma se strinjam z vami, to sem že povedal. Mislim, da je to področje zelo pomembno. O tem smo že razpravljali. Evropski parlament je delal na tem, v komisiji smo ravno tako razpravljali to vprašanje. Tudi v pogodbi smo vključili novosti glede tega, imamo tudi novo pravno podlago. Mislim pa, da moramo analizo sedaj preleviti v konkretne predloge. Proces sprejmanja odločitev vsebuje, kot veste, priprava in upam, da bomo o tem lahko razpravljali v naslednjih mesecih, o cene delovanja javne pomoči na področju storitve splošnega interesa. Šlo je za izmenjavo mnen med parlamentom, svetom in komisije. Nova pogodba je stopila v veljavo in zato smo se odločili za sprašitev nove razprave v letu 2010. Do takrat pa imamo več vidikov, iz katerih lahko tolmačimo to področje. Ne gre samo za vidik konkurence, imamo več različnih področji v evropskih politikah, ki morajo povezati inštrumente, z idejo storitev splošnega interesa. In kot tretje imamo veliko raznovrstnost in raznolikost v naših državah članicah glede tega, kaj pomeni javna storitev in ta koncept ni enak v vseh državah članicah. Zato sedaj poteka pravna razprava In tudi sam sem že omenil člen 14 in člen 106 iz pogodbe, ki je neposredno povezan s storitvami splošnega interesa in spravno podlago. Treba je pregledati tudi vrst katero vrsto zakonodajnega okvira potrebujemo za to vprašanje, to je omenil tudi že predsednik Baroso v svojih smernicah in potem doseči dogovor. Ta dogovor je pomemben za model naše družbe. Ne gre samo za gospodarsko razpravo, gre za družbeno razpravo. Še dodatno vprašanje. V zadnjih letih smo lahko tudi videli, da je na odločitve komisije vplivalo tudi Evropsko sodišče s svojimi odločbami. Torej, kako naj bi se lotila komisija tega? Kako boste zagotovili, da zaradi razlik ne bomo prišli do neke zakonodaje, ki bo eh, imela samo najmanjši skupni imenovalec? strinjam se, ta okvir potrebujemo. To je dejal že predsednik Baroso, kot tudi sam tako pravim, kot tudi moji kolegi, ki so prišli na zaslišanje. Zato, da dobimo en okvir, moramo zmanjšati najmanjši skupni imenovalec do tiste mere, ko je to primerno in potrebno za skupni okvir. Imamo evropske, evropska pravila že v nekaterih sektorjih, ko gre za storitve splošnega interesa, na nekaterih področjih ne posod. Ne gre za lahko vprašanje. Političnega vedika je to vprašanje zelo pomembno. Gre tudi za delikat, delikatno vprašanje, vendar pa to vprašanje ni lahko. Gre, za iskanje horizontalnosti in globalnega okvira in pa tudi prilagajanje naših pravil in zakonodaj. Med tem je treba poiskati ravnovesje. Question. Hvala lepa. Sedaj sledijo vprašanja skupine Alde, najprej Sofi in Tved. Yes, thank you, chair. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod komisar, uh, Vesela sem, da ste pripravljeni sodelovati tesno z Evropskim parlamentom. Veselim se sodelovanja, vendar opravka imate tudi z državami članicami, ki morda ne bodo tako kooperativne kot Evropski parlament. V času krize je konkurenca seveda pod velikim pritiskom eh, zlasti eh, nacionalistične težnje eh, so tu zelo vidne, želijo pač več državnih pomoči in podobno. Nekateri menijo, da, je, da so ta pravila konkurence ovira za nacionalne politike. Torej, kaj nameravate storiti za to, da ne bo prišlo do izkrivljanja dogovorov glede do državnih pomoči? In kaj želite storiti proti serijskim storilcem? In nekateri kolegi so že vprašali, kako boste uh, zagotovili, da države članice ne bodo za vse krivile Brusel in evropske institucije in kako boste zagotovili ustrezno politiko tudi za uh, varstvo potrošnikov. Hvala lepa. Del uh, uh, odgovorov na vaša vprašanja bo upam, da v vašem poročilu. No, to nam bo pomagalo razložiti uh, državljanom, zakaj je konkurenca potrebna za notranji trg, zakaj zagotavlja eh, rast, eh, konkurenčnost gospodarstva, stabilnost podjetij in podobno. Javno mnenje je nekaj, kar moramo upoštevati in komisija je v glavnem odgovorna seveda za izvajanje svoje politike. In komisija mora skrbeti za enako obravnavo vseh. Državljani morajo zaupati komisiji, da je leta um, nepristranska, odločna, hkrati pa moramo stvari razlagati, prepričevati moramo, dajati moramo dobre argumente in primere. Mi imamo odlične primere za to, kako sta konkurenca in liberalizacija prinesla koristi za državljane. Naprimer, poglejmo področje eh, telekomunikacij in podobno mi stvari lahko razložimo in eh, probleme, eh, naprimer z eh, cenami živil v določenih sektorjih, vse to lahko razložimo, imamo odlične primere. Se pravi, razlage, hkrati pa politični impulzi, politični argumenti in dialog z javnostjo. To je najboljši način. Po mojih eh, informacijah, po številkah, s katerim razpolagam, je odstotek eh, državnih pomoči se eh, povečeval v zadnjih letih. Torej najprej Včasih smo imeli 25 odstotkov nekompatibilnih državnih pomoči, sedaj smo pa že pri 90 eh, odstotkih in eh, to si moramo seveda natančno ogledati. Ni dodatnega vprašanja, sedaj je na vrsti gospod Haglund. Hvala lepa, hvala lepa tudi kandidatu za komisarja. E, torej, ok gledal sem si dokument eh, politika konkurence 2020 in eh, želimo bolj konkurenčno Evropo in odgovornost eh, za politiko konkurence leži pri vas in kako lahko ta politika pripomore k uspehu strategije za leto 2020, kako to lahko okrepi konkurenčnost Evropske unije v primerjavi z drugimi eh, regijami sveta. Strategija EU 2020 je še vedno pod eh, vprašanjem. Mi pripravljamo razpravo. 11. februarja eh, se bo o tem razpravljalo na eh, Evropskem svetu, se pravi na najvišji ravni. Eh, prisoten bo tudi predsednik komisije. Ne vem, ali je tudi predsednik parlamenta povabljen na ta Evropski svet. No, po tem Evropskem svetu bo nova komisija, se pravi bodoča nova komisija takoj pripravila predlog, o katerem naj bi razpravljali na spomladanskem svetu marca. E, kakšna je vloga politike konkurence za to strategijo? E, torej, mi želimo imeti bolj konkurenčno gospodarstvo in tu je ta politika zelo pomembna. Če naši trgi ne bodo ustrezno delovali, tudi mi ne bomo konkurenčni, ne na notranjem trgu, ne v Eh, globalnem okviru. In eh, ja, eh, na finančna sredstva je treba seveda ustrezno porabiti tudi za podpiranje zelenega gospodarstva, za izobraževanje, usposabljanje, informiranje in podobno. In če tega ne bomo storili, ne bomo eh, izkoristili vseh eh, možnosti, eh, in tudi ne bomo opravili svojih nalog, ki so nam bile poverjene. Vse to je eh, ključnega pomena za strategijo 2020. Stvari se torej šele razpravljajo. Eh, vedno se zastavlja vprašanje, ali naj bo ta strategija obvezna ali malo manj obvezna. Torej, mislim, da je eh, zelo pomembno, da so stvari eh, obvezne, zato da bodo učinkovite. Hvala lepa za odgovor. No, potem pa še dodatno vprašanje glede državnih pomoči in finančne krize. V prihodnje potrebujemo bolj eh, skladen okvir za upravljanje v krizi in kako naj bo to del eh, politike za konkurenco, kako naj bo to del eh, bodoče strategije, kakšne so tu povezave. Ni neke neposredne povezave. Vprašanje upravljanja v krizi. Torej, na notranjem trgu imamo 30-40 čezmejnih finančnih institucij, ki so srčika našega finančnega sistema in čezmejno upravljanje je bistvenega pomena. In če tu ne bomo ustrezno ukrepali, se bodo stvari ponavljale iz preteklosti in mi bomo morali reševati krizo pri posameznih institucijah. Vendar ni pa nekih neposrednih povezav med različnimi področji. Če imamo ustrezno upravljanje krize, potem nam je treba manj uh, reševati finančne institucije, ni treba toliko dajati državnih pomoči za reševanje posameznih uh, institucij. Zlasti pa vidim povezavo med uh, upravljanjem krize in sredstvi Evropske unije. Brez sredstva Evropske unije ne bo mogoče eh, reševati problemov, o katerih stalno razpravljamo v ekofinu. Č eh, Če eh, moramo določene stvari reševati eh, na evropski ravni, odločitve pa ostajajo na nacionalni ravni, potem je treba eh, stvari seveda eh, lotevati, se jih lotevati drugače. Hvala lepa za zelene, gospod Kanfin. Hvala lepa. Leta 2004 ste bili že komisar pred krizo. Ste sprejeli kar nekaj gospodarskih odločitev. Danes eh, želite obnoviti zaupanje, zato da dobite novi portfelj, da postanete ponovno komisar, ali je kriza spremenila vaš pogled na določene stvari, ali menite, da bi v preteklosti morali storiti določene stvari, ki jih niste storili, ali eh, gledate danes eh, na določene stvari drugače kot pred krizo. Ali menite, da je kriza eh, pokazala, da bi Evropska komisija pravzaprav v preteklosti morala delovati drugače? Eh, politik sem in v javnosti ne rad govorim o svojih napakah, govorim samo o uspehih. No in zato bi eh, začel z uspehi. No, med drugimi eh, je treba povedati, da so evropske institucije se dobro odzvale na krizo. Odziv je bil dober tako pri komisiji, pri vladah, pri Evropski centralni banki. In, eh, Evropskem svetu in podobno. E, pakt za stabilnost in e, rast iz leta 2005 e, je nastal na pobudo in na podlagi razprav v letu 2004 in ta pakt naj bi omogočal tudi neko proračunsko disciplino, ki je potrebna hkrati pa tudi fleksibilnost. To je bilo pozitivno. Lizbonska strategija je šla skozi revizijo leta 2005 in tedaj nismo imeli dovolj nadzornih elementov. Leto 2005 pa je eh, leto, ko se je ponovno začela rast v Evropske unije po obdobju recesije in eh, leta 2005 smo se zavedli določenih pomankljivosti lizbonske strategije, vendar eh, marca 2005 nam ni uspelo prepričati držav, da je eh, treba sprejeti jasne ukrepe in to je napaka bila. Potem pa okolje in podnebne spremembe. Kako želite vi kot komisar za konkurenco upoštevati eh, energetski svežen, podnebne spremembe ali eh, boste tudi na svojem področju zagotavljali spoštovanje okolja in okoljskih vprašanj. No, seveda, ko smo pripravljali anketo za energetski svežen, eh, smo del integrirali v tretji stebr, del pa v nove smernice za eh, državne pomoči eh, na področju okolja. Torej, treba se je boriti proti podnebnim spremembam. In potrebno je usklajevanje instrumentov, ki jih uporabljamo. Eh, so politiko je treba usmeriti tudi v neko trajnostno obliko rasti in eh, tudi eh, na področju naše politike eh, moramo vse to upoštevati, naprimer pri protimonopolnih zadevah in na področju okolja smo storili določene stvari in še v prihodnosti nameravamo nadaljevati s tem. Hvala. E, sedaj pa vprašanje gospoda Gigolda. Dobro, došli. Gospod Almunija, lepo, da vas vidimo ponovno tukaj. E, imamo vprašanje glede davčne konkurence. Vi ste pristojni tudi za e, reguliranje področja državnih pomoči. Številne države članice posredno eh, pomagajo podjetjem z davčnimi instrumenti in eh, sedaj me zanima, ali eh, se želite vi boriti proti takim instrumentom, ki skrivljajo konkurenco, kaj ti tu z davčnimi olejšavami dejansko eh, izkrivljajo konkurenco in ali želite vi ustaviti to prakso? Evropi. Kot sem že odgovoril vašemu kolegu gospodu Lambert, imamo možnosti za ukrepanje, imamo pa tudi omejitve in sam ne morem delovati dlje, kot dovolijo meje pogodbe. Torej, če imamo davčno politiko, ki nam ne dopušča ukrepanja, potem ne moremo storiti nič. Če pa vidimo, da z davčnimi olajšavami se zmanjšuje varstvo okolja ali pa če se zmanjšuje spodbujanje uporabe obnoljivih virov energije, mislim, da je treba ukrepati, vkolikor je to mogoče. Uh, Opravičujem se. Občutek imam, da je prišlo do nesporazuma. Vaši predhodniki so v posameznih eh, primerih še uporabili zakonodajo za boj proti državnim pomočim in na ta način preprečevali nelegalno konkurenco. Torej, vi imate sredstva, da to storite in prosim, da razložite eh, kakšne so vaše možnosti in da se tudi zavežete za to, da boste v okviru pogodbe izkoristili vse možnosti za preprečevanje izkrivljanja konkurence na trgih. E, torej, možno je uporabiti ustrezno zakonodajo proti e, davčni konkurenci, in proti davčnim olajšavam za podjetja. Prosim, da nekaj več poveste o tem. Posem se strinjava, eh, v svoji materinščini sem vam povedal, da sem pripravljen ukrepati vse do tistih mejah, ki jih določa pogodba. Mislim, da se strinjava, da sva istega mnenja. Um, Hvala lepa. Sedaj ECR, gospod Bokros. Hvala lepa. V sedanji funkciji, gospod Almunija, ste sodelovali s številnimi novimi državami članicami, žal, eh, predvsem zaradi tega, ker so nekatere v globoki krizi, nekatere od teh držav pa so kljub temu bolj konkurenčne od eh, zahodnih držav in imajo tudi boljše okolje za urejanje konkurence. In če govorite o tem, da ni direktne povezave med upravljanjem eh, krize in konku politiko konkurence, se sprašujem, ali se ne bi uh, mogli naučiti veliko od tistih držav, ki niso imeli eh, davčnih eh, instrumentov za izkrivljanje konkurence, temveč so imeli pač druge eh, scheme. Eh, torej, tu ni šlo samo za davčno krizo, vendar nekatere države članice eh, Eh, so bolj osmerjene v konkurenco in konkurenčnost kot eh, države na zahodu. Določene države na vzhodu nikoli niso govorile o nacionalnih prvakih eh, na področju gospodarstva, ki bi prejemali državne pomoči. Ali ste se naučili iz tega kakšno lekcijo. In ali ne bi tu pač eh, uporabljali tudi nove možnosti in zmogljivosti? Da, dejansko veliko sem se naučil v petih letih in pol. Eh, naučil sem se o prioritetah, definicijah davčne, gospodarske politike v državah Srednje in Vzhodne Evrope in eh, v novih eh, državah članicah. Moja analiza se lahko razdeli na dve obdobje, pred krizo in med krizo. Pred krizo uh, je vse bilo zelo impresivno. Uh, Olijem eh, Renom sva objavila sporočila o prvih letih eh, širitve, o gospodarskih posledicah eh, širitve in analiza je bila zelo pozitivna. Zapisali smo, da je tu veliko dinamike, spodbud za reforme, da se izboljšujejo uh, ravni uh, BDP-ja uh, na uh, glavo prebivalca in podobno, eh, potem privlačnost eh, za investicije, modernizacija institucij, trgov, sektorjev. Potem med krizo, med tema dvema letoma je ocena žal nekoliko drugačna. Zakaj? Del rasti teh držav, vendar ne na isti ravni vseh, vendar del rasti teh držav je temeljil na neposrednih tujih naložbah, ki so izginile med krizo. Potem pa so seveda tudi e, izgubljali deloma zunanje trge za svoje izvoze in šibkosti njihovega modela rasti so se pojavile na prvih straneh eh, časopisov. Pomembno je, kako so vlade ravnale pred krizo in kako so ravnale med eh, krizo. Eh, imamo tudi nekaj zelo dobrih primerov za obnavljanje gospodarstva in pričakujemo v veliko dinamike v naslednjih eh, mesecih in letih. Zelo hitro, prosim, dodatno vprašanje. Torej, eh, mene zanima, ali bo to kakorkoli vplivalo tudi na vašo novo funkcijo, na vaš novi portfelj. Kot eh, komisar za konkurenco ne smem razlikovati med državami pravila za konkurenco, zakonodajo za konkurenco, določbe iz pogodbe moram uveljavljati posod enako v vseh državah. Ne smem razlikovati, ne smem spraševati, odkot prihajate, zato da bi bil bolj ali manj strok. Vse moram obravnavati na enak način. Res pa je, to vsi vemo, da se da bogate države. Eh, lažje dajo državne pomoči in eh, naprimer eh, večja podjetja eh, lahko pridejo v večjo skušnjavo, da izkoriščajo in zlorabljajo prevladujoči položaj, vendar jaz moram enako obravnavati vseh 27 držav članec. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fox. Hvala lepa lepa, gospa predsedujoča. Gospod Almunija, rad bi vas vprašal, kako je z kaznimi eh, in eh, kaj se bo zgodilo, po vašem mnenju, z denarjem, eh, ki se zbere na ta način, ali naj bi ga vrnili eh, državam članicam oziroma kako eh, boste. Eh, Eh, pravzaprav oškodovali tiste države, ki so utrpele večjo škodo zaradi protikonkurenčnih, eh, eh, protikonkurenčnega delovanja določenih subjektov. In potem pa ponovno še vprašanje, kako menite, da bi denar bilo treba porabiti? Odgovor je preprost. Denar gre v proračun Evropske unije ne moremo ga uporabiti eh, v času, ko se o tem še razpravlja na sodišču, vendar to so sredstva Evropske unije. Eh, proračun Evropske unije ob koncu leta eh, se preveri in če imamo tu nek presežek, se presežek vrača državam članicam in sicer v, skladu s ključem, po katerem tudi države članice eh, plačuje svoje prispevke. Torej, denar iz eh, kazni prihaja v proračun Evropske unije. Če je, na primer, Španija močno trpela zaradi določenih praks, ali ne menite, da bi Španija zaradi tega potrebovala več eh, kompenzacij iz teh kazni. Ali menite, da je ta sistem ustrezen za to, da se oškodujejo tiste države, ki so najbolj utrpele eh, zaradi takih dejavnosti ali pa ste zadovoljni s to situacijo? Ne Španija, ne eh, Združeno kraljestvo, ne Poljska, nobena država ne more tega denarja zahtevati zase. To je denar evropskega proračuna. Eh, treba pa je govoriti seveda, kako se porazdelijo izdatki v proračunu. To je nekaj, o čemer moramo razpravljati z vami in v naslednjih finančnih perspektivah je treba pač preveriti, kakšne so prioritete Evrope in to ustrezno tudi zapisati. Hvala lepa, gospod Klute, imenu Gue. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Pravzaprav je hotel moj kolega Tomas Hendel postaviti vprašanje, žal je zbolel, zato bom postavil vprašanje o njegovem imenu. V pisnem odgovoru ste dejali, da ste decembra 2008 dejali, da bi morali uporabljati bolj konsekventno ukrepe. Zato me zanima, ali boste v primeru selitve podjetja Del z Irske na Poljsko še naprej uporabljali sedanjo prakso in omogočali z državnimi pomočmi, kljub temu, da vidimo, da gre za nezdrave podjetniške finance. In zanima me, ali bo komisija zbrala dovolj poguma za to, da bo v različnih državah onemogočila izsiljevanje strani zaposlenih. To poznamo iz Porurja, recimo tam lahko potrdim, da je dejansko prihajalo do konkurence med podjetji, recimo Opel Bohum in dejansko je lokacija sama to igrala veliko vlogo. Bien, en relación a la primera parte de su. Naj odgovorim na prvi del vašega vprašanja o začasnem okviru pomoči za gospodarstvo nefinančne narave, kar se je opeljalo leta 2008. Načeloma gre za časovni okvir do konca tega leta, torej do konca leta 2010. To je časovni okvir, vendar pa je tega treba potrditi ali pa spremeniti glede na gospodarske okoliščine. Gre za izjemno, izjemen okvir zaradi krize in ne zaradi cikličnega upada gospodarske rasti, ampak zaradi gospodarske in finančne krize, katere posledice še vedno vidimo. torej ta okvir ob koncu leta 2010 bo izginil, če bomo videli, da smo oblažili posledice in bomo prešli na običajno delovanje. Omenili ste primer podjetja Dell. Čeprav nisem strokovnjak na tem področju, lahko povem, da ni neposredne povezave med tem, kar se je komisija odločila v primeru dela na Irskem in v primeru dela na Polskem. Gre za dve različni vrsti investicije v primeru Irske. Smo uporabili sklad za prilaganje na globalizacijo v primeru dela v primeru dela na polskem pa je šlo za pravila glede državne pomoči in investicije, zaradi tega, ker je šlo za podjetje na polskem in zato ne vem, zakaj bi eh, to dvoje se izključevalo. No ja, Še dodatno vprašanje. Problem je stališča delojemalcev to, da pravzaprav vidimo, da se sredstva uporabljajo tako, da se delo premika iz ene lokacije na drugo, tako se ne ustvarjajo nova delovna mesta. Prihaja samo do selitve. In seveda nastane konkurenca glede plačnih postavk med recimo Polsko in Jersko. Kolega Gigolt je to že omenil, vprašanje obdavčitve. Kako bomo dosegli, da ne bo več take socialne konkurence? Gre namreč za problematiko, na katero je treba gledati zelo kritično, kajti zdi se, da gre za to, da mnogi državljani na ta način postajajo negativno nastrojeni do Evropske unije, ker pravijo, kaj pa imamo od te politike Evropske unije. No, yo entiendo, entiendo su argumento razumem vaš argument, vendar pa mislim, da tega argumenta ne moremo uporabiti v tem posebnem primeru, zaradi tega, ker ni neposredne povezave med zaprtjem podjetja, med tovarne in pa med naložbo v podjetje, za natovarno v drugi državi, ki ima vso pravico za to, da dobi to pomoč. Če ne bi na polskem dejali, zaradi katerega razloga nam te pomoči ne date, čeprav imamo pravico do te pomoči. Tukaj ni nobene povezave. Seveda vsi obžalujemo zaprtve, zaprtje tovarne imamo tukaj veliko mehanizmov in vrste pomoči za zaposlene, ki trpijo zaradi gospodarske krize. Imamo torej sredstva iz sklada za prileganje na globalizacijo. Eh, in potem imamo državo, kot je Poljska, ki ima ene najnižjih plač v Evropski uniji in seveda imajo pravico za to, da dobijo naložbe, da spodbujajo rast v tej državi. Uh, no. Hvala. V imenu EFD, gospa Andreasen. Hvala, predsednica. Imela sem enako vprašanje kot moj predhodnik, rada bi se vrnila na položaj družbe del. Ali boste v prihodnje, gospod Almunija, odobrili državno pomoč v primerjih, ko veste, da bodo posledice takega ukrepanja zahtevale izplačilo pomoči skupnosti? Repito, la respuesta, que la acabo de dar al... Lahko vam samo ponovim odgovor, ki sem ga že povedal. Te dve zadevi nista povezani če bi prišlo do povezave, ne bi odobril investicijo v državo, v tovarno zaradi preseljevanja proizvodnje, um, s katero bi uporabili torej evropsko pomoč in subvencije. Kaj pa, če je očitno, da bodo nekateri delavci izgubili svoje delo, ko pride do selitve? podjetja. Ne morete tega kar tako pozabiti, ko se odločate o državnih pomočeh. Zavedati se morate, da bo to imelo določene posledice na tisti lokaciji, odkudar se bo določeno podjetje izselilo. Ne morete enostavno reči, tu povezave ni. Povezava je in povezava je očitna. Če z državno pomočjo zgradite tovarno nekje, potem seveda bo to povzročilo stroške in ukinilo delovna mesta v neki drugi državi. Ne morete tega kar tako uh, zavreči. In zato je moje vprašanje za vas, ko ocenjujete podeljevanje državnih pomoči v takih okoliščinah ali boste imeli v mislih, da bo to zahtevalo uporabo Evropskega globalizacijskega sklada za ublažitev posledic v situaciji tistih, ki bodo izgubili delovnega mesta? Nasplošno ne govorimo o investiciji, katere rezultat je nič. Govorimo o investicijah za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest. Ne gre za zaprtje proizvodne na enem kraju, če ne bi končni rezultat bil ničen. Lahko pa razpravljamo o tem, da v primeru dela na Irskem in na Polskem bi investicija na polskem bila posledica zaprtja na irskem. In na podlagi informacij, ki jih imam sam kot član komisije, ta investicija in da investicija nista bili med seboj povezani. Hvala. Nadaljujemo z zadnjim krogom v imenu EPP, gospa Hübner. Thank you very much, uh, madam. Hvala lepa, predsednica. In lep pozdrav, gospod komisar. Iz vsega, kar ste do sedaj povedali svojim optimizmom in svojo strokovnostjo, je jasno, da se zavedate, da ste kot komisar pristojen za področje konkurenčnosti in državnih pomoči, da ste podedovali Evropo z velikim bremenom državnih pomoči ki so bile dodeljene finančnim institucijam. O teh ste zelo velikodušno govorili, pa tudi realno gospodarstvo, tudi industrija in podjetja so dobila precej državne pomoči. Ali bi lepo prosim lahko bili bolj konkretni glede tega, kako se boste lotili tega izziva v odnosu do podjetij, do industrije, ki so prisotni v realnem gospodarstvu, ne v finančnih inštitucijah. In kaj menite in koliko je komisija ozaveščena o tem, kaj so države članice naredile? Kaj je možno v izhodnih strategijah narediti za to, da bi zagotovili, da bodo države članice in komisija dosegle ravnovesje med pravili državne pomoči, zahtevami pakta za rast in stabilnost, potrebo potem, da Evropa raste, ustvarja delovna mesta, da postaja bolj konkurenčna? Muchas gracias, señora diputada. Well, you, you talk about massive state aid. Hvala lepa. Govorite o ogromni državni pomoči, ampak eh, če številke ne lažejo, potem ne upoštevaje državne pomoči iz časa krize in uh, ne upoštevaje teh začasnih okvirov, začasnih določb, potem običajna državna pomoč znaša približno nič celih pet odstotka evropskega BDP-ja. Torej je ta stopnja veliko nižja kot pred desetimi leti, na primer. Samo kriza je številke povečala in vprašanje je, in tu se strinjam z vami, kako bomo izšli iz teh začasnih okvirov, potem, ko bo kriza prešla. Lahko so to denarni ukrepi, fiskalne spodbude, to so pač bili ukrepi v času finančne krize. Ampak moje stališče je, zdaj se moramo pogovarjati o izhodnih strategijah, zdaj moramo razjasniti, kaj je treba narediti za to, da bomo lahko umaknili izjemne in začasne ukrepe, vendar pa moramo biti zelo prividni, ko se odločamo, kdaj bomo to naredili, kajti zaenkrat še nismo iz najhujšega. Smo sicer v boljšem položaju kot pred letom, nismo več v prostem padu, če smem tako reči. Vidimo, da so nekatere države članice že v pozitivnih številkah, Vaša država je bila edina, ki pravzaprav nikoli ni zapustila tega območja pozitivnih številk. Ampak tukaj moramo biti postopni. Če bodo zadeve dobro tekle po našem scenariju, po naših zadnjih napovedih, naj bi se začasni okvir za nefinančno gospodarstvo zaključil ob koncu leta 2010. Kar pa zadeva specifično finančne določbe, pa smo se na ravni ekofina začeli konkretno pogovarjati o tem, kdaj. Odločitve še nismo sprejeli in pred koncem prejšnjega leta smo bili mnenja, da ni še pravi čas za sprejeti odločitve in da moramo biti previdni. Ko bodo ti, kot jim rečemo, začasni okviri izginili, potem moramo poglobiti naš način dela, ki smo ga začeli pred krizo, med krizo, z boljšo analizo. Ja, slišim vas, gospod predsedujoče. Začeti moramo z preizkusom ravnovesja med stroški in koristmi. Dodatno vprašanje. Ni dodatno vprašanje. Nič celih pet odstotka BDP-ja je zelo nizka številka, vendar je to zelo neenakomerno razporejeno. Imate države članice z ničlo in nekatere z veliko više številko. To je samo moja pripomba. Se popolnoma strinjam, vendar pa ne glede na položaj držav članic, kljub neenakomerni razporeditvi teh nič celih pet, vse države. Majhne, velike, bogate in manj bogate morajo spoštovati predpise. Um. Hvala. Ostajamo v okviru petih minut. Gospa Dati je naslednja. Merci, euh, Hvala lepa, Gospa predsedujoča, gospod kandidat eh, za komisarja, zaradi krize je treba preveriti zakonodajo in tudi naš pristop do konkurence. Zanima me vaše mnenje glede teh dveh primerov, ki jih nameravam predstaviti. To je nekaj aktualnega. E, gre za spremembo uredbe o avtomobilih. Tu gre tudi za omejevanje eh, več števila znamk in eh, s tem se tudi eh, vpliva na svobodo podjetnikov. Ali želite nekaj spremeniti pri tej uredbi? In dejstvo je, da gre za veliko število uh, delovnih mest v tem sektorju in potem pa me zanima tudi eh, obdavčenje CO2-ja. Kopenhagen ni bil uspešen in ali ne boste eh, razmislili o obdavčanju CO2-ja na mejah Evropske unije. Dejstvo je, da so evropska podjetja v konkurenci s podjetji izven Evropske unije, za katere ne veljajo nobena taka pravila in eh, to je treba tudi upoštevati na področju konkurence. Hvala lepa. Uh, glede kategorij avtomobilov, tu imamo že dolgo razpravo, parlament tu tudi sodeluje in eh, komisija je tu tudi pripravila sporočilo, ga objavila in upamo, da bomo dokončali konsultacije za to, da sprejmemo novo uredbo še pred majem. kaj eh, predvideva naš eh, osnutek, naš projekt. Eh, torej, gre za ohranjanje še naprej določenih izjem po kategorijah za EPS, za popravila in Eh, v vertikalnih sporazumih bodo tudi določene spremembe tudi pri distribuciji. Eh, potem eh, promocija večjih znamk, to je nekaj, kar niso izkoriščali in dejstvo je, da je konkurenca velika, ne potrebujemo specifičnega režima. Seveda ste omenili določena tveganja, vendar jaz sem pripravljen za odprt postopek konsultacij in treba bo videti, kako stvari urediti do maja. Potem eh, davek eh, na CO2 to je pravzaprav isti problem, ki ga je že predstavil gospod Lambert, eh, davek na CO2 na mejah. O tem vprašanju raje ne bi eh, um, razpravljal, kajti dobili bomo sporazum po Köbenhavnu. Treba je torej najti rešitve in z protekcionističnimi ukrepi bomo izgubili po celi liniji in sicer na vseh področjih bomo zgubili, na področju trgovine, ekonomije in tako naprej. Kratko dodatno vprašanje. Zelo na kratko, prosim. Glede zadnjega, kar ste povedali, kako naj to razložimo um, državljanom, da njihova podjetja ščitijo okolje, na račun njihovih delovnih mest. Podjetja zunaj Evropske unije teh pravil ne spoštujejo, torej treba je stvari razlagati, kajti zaposleni ne bodo razumeli, eh, da zgubljajo delovna mesta zaradi nelojalne konkurence zunaj meja. Torej, rekel, rekel sem, da je treba pač delati in Evropa ima tu zelo dobro pozicijo in eh, bo v naslednjih mesecih delala na tem področju. In mi bomo razrešili probleme, o katerih govorite. To so realni problemi. In dejstvo je, eh, da imamo zelo konkurenčne države, eh, ki se močno razvijajo in ne upoštevajo podnebnih sprememb. Vendar hipoteza, eh, iz katere izhajamo, je sporazum, dogovor. In mi smo videli seveda v Köbenhavnu, kako se je težko dogovoriti, vendar videli smo tudi, da če Evropa ne bo prevzela vodstva v tem procesu, nobenega dogovora ne bo. Torej, tu je jasna naša odgovornost. Ne gre samo za naš interes, gre tudi za našo odgovornost eh, za podnebne spremembe. E, Hvala, gospod Kazan. Good evening, Commissioner Designate. If you don't mind, I'll take you back to state aid. And um, as we. Lep pozdrav, kandidat za komisarja. Vrnil se bom na državne pomoči. Kot veste, obstaja močna tendenca, da prihaja do izkrivljena konkurenca zaradi državnih pomoči za podjetja. Ali ste zadovoljni z učinkovitostjo politik, ki jih trenutno imamo? Ste vi zadovoljni in ali bi vi karkoli spremenili, če bi sami sedaj odločali? Spomnim se, ko smo razpravljali o vstopu Malte in Slovaške v evrsko območje. Sam sem bil takrat poročevalec. Takrat ste rekli, da protekcionizem vodi k skrivljanju notranjega trga. Še vedno mislite tako, gospod kandidat? <laughs> Ja, še vedno sem prepričan o tem. Državne pomoči so lahko dobre ali slabe javna sredstva moramo uporabljati za to, da se spopadamo z neuspešnimi primeri delovanja trga ali pa recimo, ko nekaterih politik ne moremo izvajati z običajnimi tržnimi mehanizmi ali pa, če bi to pomenilo zelo eh, nepošteno porazdelitev, zato moramo take dejavnosti financirati z javnimi sredstvi. Politično gledano se lahko pogovarjamo o tem, kakšna naj bo stopnja, kje so meje, kaj je bolj učinkovito in to je realna razprava, ki je tudi zelo pomembna. Ampak dejstvo, da naj bi javna sredstva porabili za dober namen, je moje trdno prepričanje. Obenem pa vem, da javnih sredstev nismo vedno porabljali za dober namen. Državno pomoč bi torej morali obravnavati v določenem okviru. Ta okvir bi po mojem mnenju morali izboljšati. In v preteklih letih, še pred krizo, smo to tudi naredili, sedaj imamo opravka s posledicami krize, pogovarjamo se, kako umakniti izjemne določbe, eh, Za čas krize, po krizi pa bomo morali nadaljevati s prilagajanjem. In ravno zato tudi pripravljamo oceno učinkovitosti državnih pomoči. Leta 2005 smo sprejeli akcijski načrt za državne pomoči, kjer je naš gospodarski pristop bolj dodelan, pa še nekateri novi elementi so. Iz lastnih izkušenj se moramo učiti, vendar pa menim, da bomo vedno morali upoštevati to, da mora namenska poraba javnih sredstev biti preverjena tudi v luči nenamenske porabe nekaterih javnih sredstev. Je pa treba upoštevati tudi različno sposobnost nekaterih eh, gospodarskih subjektov ali pa tudi vlad, da porabljajo namensko ta sredstva. Razmišljati moramo tudi recimo v duhu kohezije. In zato imamo tudi izjemo v bloku, upoštevamo recimo tudi regionalne dejavnike med drugim. Strinjam se z vami, da prihaja do izkrivljanja na notranjem trgu in tudi do izkrivljanja konkurence. Zato menim, da bi potrebovali tisto, čemu vi rečete pravočasno izhodno strategijo, ki bo delovala. Ali niste mnenja, da bi se glede na vsa ta izkrivljanja morali pogovarjati o tem, kdaj uvesti izhodno strategijo? Prej ste namreč omenili v odgovoru na prejšnje vprašanje, kako bomo to naredili, kakšna bo ta strategija, ampak rekli ste, prezgodaj je še določiti točno, kdaj naj bi se začelo izvajati izhodne strategije. Sam menim, da je pravzaprav nujno določiti natančno časovnico in se odločiti, kdaj je potreben izhod. Uh, Če bi pozorno poslušali moj prejšnji odgovor, bi zaznali nijanso. V primeru finančnega sektora nisem omenil datuma, pri nefinančnem delu našega gospodarstva, ki pa ima ta časovni okvir, sem omenil um, načelni datum, decembar 2010. Sam bi decembra 2010 z veseljem rekel, zdaj je konec vsega, krize ni več, vendar pa žal vlada še določena negotovost. Hvala lepa, gospod Ferber. Dan, Hvala lepa, gospa predsednica, gospod Almunija. Danes smo nakratko že govorili o sodelovanju z Evropskim parlamentom in tu se želim pridružiti temu, kar je omenila gospoda Ti. Letos vidimo, da imamo na dnevnem redu celo vrsto reform. Ne zanima me, kaj imate vsebinsko namen doseči, pač pa me zanima, Kako nameravate oziroma kako ste pripravljeni sodelovati z Evropskim parlamentom? Tukaj bi lahko rekli, da dejanja govorijo, govorijo sama zase. Eh, ni mi treba reči, da bom v prihodnosti poskrbel za dobre odnose z Evropskim parlamentom. V zadnjih petih letih sem to dokazal, ko sem že delal kot komisar. Vedno, ko ste želeli, ste, sem prišel v odbor. Prišel sem tudi takrat, ko tega niste želeli, ko mm, je bilo treba, smo se sestali s koordinatorji za razpravo. Imel sem odlične odnose z bivšo predsednico kot tudi sedajnjo predsednico, vedno, ko ste želeli razpravljati, izmenjati mnenja, sem vam bil na voljo. In ko je Evropski parlament odeležen pri sprejemanju odločitev, sem storil vse, kar je treba, da ga upoštevamo in tako bo tudi v prihodnosti. Tudi prej sem omenil prihodnjo zakonodajo in tam bo sodeloval tudi Evropski parlament. Podrobnosti še ne vemo, ko gre za očkodnine, kot tudi odločitve na področju konkurence. Veliko odločitev komisija spreme sama. kot smo že omenili, naprimer izjema avtomobilskega sektorja. Um, posvetovanja so odprta do zadnjega trenutka. Pri posebnih primerov za pravila konkurence tudi. Tam vam ne morem dati podrobnosti, vendar pa bom kasneje povedal tudi razloge, zakaj. S komen voljno med Hvala lepa, lepo je, da hočete priti k nam in se z nami pogovarjati, ampak tisto, kar me zanima, je to ravno v tem konkretnem primeru, dam reč, da komisija vzpostavlja pravo oziroma sprejema pravo, ki ga potem sama uporablja, ne da bi morala kogarkoli poslušati. In zato me zanima, ali boste tudi na tem področju sodelovali tako kot eh, prezgodaj, preminuli Karl van Mirt, ali pa ste bolj zadržani, tako kot je vaša predhodnica, gospa Kros, ki jo sicer občudujem, ampak moram reči, da kar zadeva parlament, je bila bolj zadržana. Pongarme el nivel. kar um, dajte mi na mesto, ki je višje od mojih predhodnikov in sam bo skušal to potem tudi um, opravičiti. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospa Ferreira. Vem, gospod komisar, in da tam baj. Hvala lepa. Vaše izkušnje in vaša pa še preteklo delo, vzbujata visoka pričakovanja. Rekli ste, da boste poskusili omogočiti podjetjem lažji dostop do posojil. Kaj boste naredili, da boste pomagali majhnim in srednji velikim podjetjem konkretno? Potem državne pomoči. Ko bomo prebrodili to recesijo, se bomo znašli na trgu, kjer bo 86 odstotkov vseh pomoči državnih. Ali menite, da ni čas, da bi proučili sektorsko evropsko industrijo? Mi k temu pozivamo že kar nekaj časa. Namreč dejstvo je, da bi to lahko vplivalo tudi na distribucijo prehrambenih izdelkov, kjer vidimo, da imamo velika neravnovesja glede konkurence na lokalni ravni. Hvala lepa, gospa Ferreira. Dostop do posojil je ključnega pomena. Gre pa tudi za težko vprašanje, kako lahko pripomoremo k temu, da bo zopet prišlo do pretoka kreditov, še posebej, ko gre za mala in srednje velika podjetja, ki nimajo tako dobrega dostopa do kreditov kot velika podjetja. Gre za upeljavanje strukturnih sprememb in s tem, da se izognemo, da bodo slaba podjetja, slabe banke, z državnimi pomočmi ostale in obstale na trgu in vplivale na bančni sistem. Brez, prestrukturir brez prestrukturiranja, brez eh, konsolidacije bilanc, brez strukturnih sprememb ne bo kreditov. Zaradi tega, ker slabe banke ne bodo dajale dobrih posojil. Zato moramo čim prej te banke sanirati, rekapitalizirati konsolidirati bilance in to je naloga, ki ne spada samo v pristojnosti konkurenčne politike, ampak se tiče tudi drugih politik. Imamo torej zelo dober inštrument v prejšnjem mandatu. Sem smo videli dva zelo uspešna primera sektorskih pristopov, to sta energija in farmacija. Tudi tukaj imamo še možnosti za razvijanje dobre, primerne konkurenčne politike. Vi ste omenili sektor, kjer obstaja zelo veliko problemov s konkurenco. Če bi te probleme rešili na boljši način na evropski ravni ali pa z državnimi organi. To bomo še preučili. Tudi s temi organi imamo zelo dobre odnose. Eh, Dodatno vprašanje, gospod predsednica. Glede na svoje ambicije, me zanima. Kakšno je vaše mnenje glede ekipe, ki jo imate, glede sredstev, ki jih imate na voljo? Namreč parlament je o tem zelo pogosto govoril, da moramo zagotoviti dodatna sredstva za GD, za konkurenčnost, da moramo zagotoviti tudi več kadrov. Je bilo to rešeno? General, Tam zadaj je generalni direktor, prihodni generalni direktor in tudi drugi visoki uradniki, ki bi z veseljem odgovorili na to vprašanje. Sam bom previden. Imamo zelo dobro službo, dobro sodelovanje z generalnim direktoratom. Imamo sistem z leta 2004 in tukaj smo še okrepili naše sposobnosti za delovanje v smeri enakih načel in prioritet, vendar pa danes ne morem reči, preden ne potrdite, da potrebujem več sredstev. Videli bomo, če lahko bolje delujemo sredstvi, ki jih imamo na voljo. Če pa bomo v prihodnosti videli, da tisto, kar zahtevate od mene, kar moram storiti na, v moji funkciji, kar zahtevajo od mene državljani zaradi pomankanja sredstev, potem vas, naj vas ne skrbi, takrat bom dejal, da za to potrebujem več sredstev. No, Hvala, gospod Rabke. Das Thema Strafen bei Wettbewerbsverstößen vprašanje kazni pri eh, prekrških proti, na področju kartelov eh, smo obravnavali že kar nekaj časa. Tu bi sedaj rad zastavil naslednje vprašanje. Torej, eh, najprej je komisija prav gotovo upravičena eh, nalagati kazni in prekrške na področju eh, Eh, monopolnih eh, zadev in koncentracij je treba preganjati, vendar je potrebna transparentnost. In eh, mene sedaj zanima, ali želite imeti kak katalog za kriterije za opredelitev kazni. Dosti krat je namreč komisija izgubila na Evropskem sodišču, ker kazni niso bile dovolj utemeljene. Mislim, da bi komisija morala razpravljati o tem. Razpravljati o sankcijah se mi zdi popolnoma običajno in povsem logično. Vedno bom odprt za razpravo o sankcijah to je zelo pomemben element za odvračanje in sestavni del konkurenčne politike. Imamo pa znane kriterije, smernice, ki smo jih izvedli leta 2006 o sankcijah, ki razvijajo že izkušnje, ki jih imamo na podlagi pravne podlage ki nam služi za uvajanje sankcij. Govorili ste tudi o ministre razsodbe Evropskega sodišča. Vendar pa bi rad od vas slišal tudi kakšen primer za sankcije na podlagi smernic iz leta 2007, kar naj bi popravilo sodišče. Sam mislim, da zaenkrat se sodišče še nikoli, niti enkrat ni drugače odločilo, kot smo se mi na podlagi teh smernic. O tem seveda lahko razpravljamo, ali je tako res zapisano leta 2006. Eh, torej gre za kriterije, kako se izračunajo določene sankcije, določene kazni. Vse je dosedaj ostalo prepuščeno presoji komisarke ali komisarja. Še nekaj, ali si lahko predstavljate naslednje. Torej, sankcije so potrebne. Dejstvo pa je, da lahko to vplivajo tudi na delovna mesta? Ali bi morali upoštevati tudi socialne kriterije? Ali bi o tem organizirali neko javno razpravo? Ne dvomim o tem, da obstajajo kriteriji, vendar mislim, da javnost teh kriterijev ne pozna. Creo que están bastante bien. Odkrito povedano mislim, da smo to v smernicah že natančno opisali. Na podlagi uredbe, kjer piše, da, se bo sankcije, da bodo sankcije izračunale na podlagi škode, tam piše tudi, da bodo sankcije višje zaradi resnosti škode, ne samo zaradi količine, ampak zaradi resnosti. Tam piše tudi, da bodo sankcije izračunane glede na časovno obdobje, v kateri se izvajajo nelojalno konkurenco. Mislim, da so to zelo dobri kriteriji, ki si zaslužijo tudi podporo. Imamo možnost, to je, da če podjetje, ki je bilo sankcionirano, z dobrimi argumenti trdi, da nima možnosti za plačilo, lahko upeljemo spremembe in imamo primer nezmožnosti plačila, kar piše tudi v smernicah. In da ta argument mora imeti trdno osnovo za nezmožnost plačila. Seveda pa je treba biti pozoren na to, da se podjetje ne bo nalad spremenilo v manj delojoče podjetje zaradi tega, da jih sankcij ne bi bilo treba plačati. In pa seveda je treba poštevati socialne posledice nekaterega podjetja, ki je ogrozilo delovna mesta za svoje zaposleno zaradi nelojalnih konkurenc. Tukaj imamo seveda drugačne možnosti za ukrepanje v takšnih primerih in ne moremo prositi torej, konkurenčno politiko, da bo sankcionirala vse. Vso škodo, ki jo je povzročila nelojalna konkurenca določenega podjetja. Hvala lepa in ne na zadnje v imenu skupine ALDE, eh, gospod Tremose i Balčelis. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospod Almunija. Eh, vi ste dokazali, da ste solventni kot komisar in upam, da boste kot dobro vino s časom tudi vi postali še boljši. V vašem položaju kot komisar za konkurenco boste videli, da ima Španija veliko odprtih primerov zaradi državne pomoči podjetjem. Če se ne motim, obstaja skoraj 400 odprtih zadev zaradi državne pomoči podjetjem v Španiji. Videli boste tudi, da Evropska unija ni preveč navdušena nad inštrumentom Španije FROP za saniranje bank in za oživljanje gospodarstva. Videli boste tudi, da Španija ne izvaja direktiv, določenih direktiv zaradi premajhne konkurenčnosti in produktivnosti boste vi znali zagovarjati evropske interese in jih postavili pred španske interese? Gracias. Hvala lepa. Dobra vina so res boljša, ko so starejša. Tako to velja za Rjoho, kot tudi za vino iz vaše regije Prioratov državne pomoči v Španiji, v Latviji, na Irskem, v Grčiji bodo v središču pozornosti na položaju komisarja za konkurenco. Tam bom upošteval evropska pravila, evropske pogodbe in upošteval tudi politiko komisije. Ko sem začel z delom kot komisar sem obljubil na sodišču v Luksemburgu, da bom tako storil in to lahko obljubim tudi sedaj pred vami. Eto. Konkreten primer. V zvezi s tem, kar sem vprašal prej, letališče v Barceloni ne more vzpostaviti letov v 23 držav zaradi španskih pravil in ta letala lahko letijo samo iz Madrida. Boste vi ukrepali zaradi tega izkrivljanja v Španiji na notranjem trgu Evropske unije? Kot veste, državne pomoči v novi komisiji bodo postale tudi na sektorju transporta pristojnost komisarja za konkurenco. Torej, če pride do enostranskega ukrepanja, delovanja in nelojalne konkurence in izkrivljenja, bom seveda ukrepal. Sam sem zastavil tudi pisno vprašanje Evropski komisiji um, glede te teme. <laughs> Najlepša hvala. Torej, ne povejte članom odbora za transport, da ste zastavili to vprašanje. S tem je sklop vprašanj zaključen. Kandidat za komisarja ima sedaj na voljo pet minut za zaključek. Verjetno ste dobili tudi m, mm, moje sporočile sporočilo. Gospodu Ferverju ste že obljubili, da boste najboljši. Vseeno pa bi rada slišala, če boste izpolnili tisto, kar sem vas prosila. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Seveda bom pri teh treh točkah, ki ste jih prebrali na začetku in ki sem jih dobil sekretarjata, podprl. Ne vem, če je treba to tukaj podpisati v odboru ali pa je dovolj, da javno izjavim, da se strinjam, ko gre za vprašanje v zvezi z informiranjem in da bomo odbor vključili v delovanje tega področja, s tem se strinjam. to je določeno v tretjem odstavku. Sedaj vam lahko to vrnem podpisano. Najlepša hvala vsem. Ne zaradi tega, ker ste mi dali papir v podpis, to seveda z veseljem storim, ampak za vsa vprašanja, ki mi, ste mi jih zastavili, upam, da bo takšno delo, takšno izmenjava mnen običajna, da bomo lahko sodelovali na področju te politike, za katero sem vedno menil, da je zelo pomembna za dobro delovanje notranjega trga Evropske unije. Še preden sem si lahko sploh zamislil, da bom sam pristojen za to področje. Ko sem že povedal na začetku, to delo ni politično delo povezano z zasebnimi interesi. Delo komisarja je povezano s prepričanjem, s evropskim prepričanjem, s prepričanjem, kako zelo pomembno je, da nadaljujemo z delom integracije Evropske unije. Evropske unije, ki izvira iz težkih okoliščinah v naših državah članicah, s čemer smo veliko prispevali k reševanju teh težkih okoliščin. To je zelo veliko bogatstvo Evropske unije. Evropska unija ima pred seboj veliko izzivov tudi v naslednjih letih. Sam sem sodeloval kar na nekaj zasedanjih G20 v zadnjih mesecih za to, kako se lahko, o tem, kako se lahko soočimo s krizo, kaj lahko storimo v 21. stoletju. Zato sodeloval sem tudi v razpravah o evropskem gospodarstvu, kaj lahko storimo na tem področju v naslednjih letih in kako zelo pomembna je naša naloga, naloga komisarjev in tudi vas, poslancev, ki ste še dobili uh, večjo moč Lizbonsko pogodbo, kot tudi z delom sveta, ki nima enakega impulza kot inštitucija, evropska inštitucija, vendar pa sem prepričan, da bo z našim sodelovanjem prišlo do okrepljene Evrope, ne samo zaradi pogodb, ampak zaradi Evrope same in da bomo delovali v dobro naših državljanov. Hvala lepa. Uh, uh, hvala lepa, gospod komisar. Najlepša hvala vsem članom odbora. Zaključili smo celo pravočasno. Oceno zaslišanja bomo imeli ob osmih v dvorani ASP1G3. Ob osmih, torej. Tudi sama sem otrujena.